Colleagues, may I ask you... Poštovane kolegice in kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. May I ask you the journalist to... Prosim, novinarje, da po prvih dveh minutah zapustijo dvorano. We'll allow them to take some... V teh prvih dveh minutah pa seveda lahko fotografijo kandidata za komisarja. Po teh dveh minutah pa prosim, zapustite dvorano. Tako, sedaj pa izjave in sporočila predsednika. Preden pozdravim kandidata za komisarja, naj opozorim, da ne zasedate mest, ki so označene za druge. Lahko pa poslušate tudi to zaslišanje v dvorani 4.1 in imamo tudi internetni prenos. naj vas spomnim, da lahko samo poslanci ploskajo, če mislijo, da je to potrebno. Ostali pa ne. Eh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa bova jaz in gospa Ulfskog so predsedovala tem zaslišanju po poslovniku. Najprej bi pozdravil kandidata za komisarja Valdisa Dombrovskisa na tem zanimivem in pomembnem zaslišanju pred našima dvema odboroma Ekon in Empl. Kot veste, je namen zaslišanja, da parlament seveda pred glasovanjem o celotnem kolegiju preveri posamezne kandidate ocenjujemo splošno usposobljenost kandidata, strokovnost, neodvisnost in ocenjujemo tudi znanje glede portfelja, ki jim je dodeljen, pa tudi politične prednostne naloge in komunikacijske sposobnosti, pa tudi prispevek k splošni strategiji nove komisije. Prav tako bi vas rad spomnil, da je pred zaslišanjem kandidat za komisarja Dombrovskis pisno odgovoril na zastavljena vprašanja. Te odgovore imate na voljo v vseh jezikih. V skladu s postopkom pa je kandidat podal tudi izjavo o finančnih obveznostih, kjer je jasno in tudi odbor za pravne zadeve je podal oceno, da ni ma pomisleko glede izjave o konfliktu interesov kandidata za komisarja. Najprej bomo začeli z uvodno izjavo kandidata za komisarja. To naj ne bo daljše kot 15 minut, potem na koncu še 5 minut za zaključno izjavo. Vmes pa bomo imeli 45 vprašanj poslank in poslancev s po tremi minutami. Minuto za vprašanje, dve minuti za odgovore. Prav tako naj spomnim poslanke in poslance, da bomo te tri minute strogo nadzirali, zato da bodo vsi poslanci in poslanke imeli možnost zastaviti svoje vprašanja. Prav tako bi vas rad upozoril na dejstvo, da je tolmačenje na voljo v 23 jezikov, torej lahko vsi govorite v svojem maternem jeziku. Kot sem dejal že prej na kakšnem drugem zaslišanju, pa ne govorite prehitro, zato da bomo lahko zagotovili visoko kakovostno tolmačenje. Tako, sedaj pa kar se vsebine tiče. Naloge za kandidata za komisarja Dombrovskisa so še prav posebno pomembne. Namreč gre za usmerjanje reforme EMU, da bo naše upravljanje bolj dosledno, bolj učinkovito, bolj demokratično in da se bomo soočili s trenutnimi gospodarskimi razmerami, tako da bomo ustvarili stabilnost, rast in socialno kohezijo. Odbor Ekon je trdo delal, da bi podal prispevek Evropskega parlamenta k splošnemu načrtu na tem področju in naslednji teden bomo začeli s pregledom okvira za ekonomsko upravljanje. Skupaj z vami moramo najti najboljšo obliko prožnosti v pravilih, ki jih imamo, da bomo dosegli pravo ravnovesje med stabilnostjo in rastjo in bomo spodbudili investicije in strukturne reforme. Prav tako moramo začeti s koordinacijo ekonomskih politik, zato da se bomo soočili z obstoječo asimetrijo med ekskluzivnimi pristojnostmi Evropske unije glede monetarne politike in drugih pristojnosti pri gospodarskih politikah. Prav tako moramo racionalizirati in okrepiti socialno dimenzijo v tem okviru. Evropski parlament si želi Evropskega socialnega pakta. Tako, sedaj pa bo dobila besedo še predsedojoča Empel Marita Ulfskog, prosim. Hvala lepa. Nekaj pripomp v imenu odbora za zaposlovanje, to bom storila po švedsko, v maternem jeziku. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet. EMU je za EU zelo pomemben. Prav tako je pomemben prost pretok oseb, blaga in storitev. To prinaša zagon za rast in to Evropska unija nujno potrebuje, da bomo učinkoviti. Zato mora Evropska unija varovati svoje delavce. In to pomeni, da moramo omejiti samovoljo delo dajalcev, tako da ne bo prišlo do nepoštene socialne konkurence in da se bomo držali tudi pravil, ki so bila dogovorjena. Prav tako moramo graditi partnerstvo s tistimi državami, s katerimi zelo sodelujemo na teh področjih in seveda tudi ne smemo omejevati avtonomije socialnih partnerjev. Imeli smo kar nekaj sodb Evropskega sodišča, primer Laval in drugi podobni primeri in tukaj je postalo jasno, da socialni dumping ni spremljiv, sicer bo prost pretok znatno ogrožen. Pomembno je, da obstoječe evropske predpise spoštujemo in sicer povsod in vedno. Česa drugega ne moremo sprejeti. Izhajamo iz tega, da je direktiva o napotitvi nekaj, kar se mora izvajati v vseh državah članicah. In to na tak način, da bo ta direktiva prispevala k temu, da ne bo socialnega dumpinga v EU. Za enako zaposlitev potrebujemo enaka plačila. Socialni dialog je tudi eno od vaših delovnih področij, gospod Dombrovski. In predsednik Evropske komisije je že podal nekaj obljub na to temo. Pomembno je, da zagotovimo pravico do kolektivnih pogajen, prav tako pa moramo imeti tudi pravico do iskanja rešitve, kar se tiče korektivnih pogajanj. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo kandidat za komisarja, gospod Dombrovskis, za največ kot 15 minut. Prosim. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se vam rad zahvalil za možnost, da nastopim pred vami izvoljenimi predstavniki evropskih narodov. Ker sem bil tudi sam dvakrat izvoljen za poslanca Evropski parlament, vem, kako pomembna je vloga Evropskega parlamenta pri sprejemanju pomembnih odločitev v Evropski uniji in pri zagotavljanju vsakodnevnega dialoga z državljani Evropske unije. Če me boste potrdili za podpredsednika Evropske komisije, bom tesno sodeloval z Evropskim parlamentom. Tako bodo naše politične pobude in demokratična legitimnost okrepljeni. Najpomembnejša področja pri evro in socialnem dialogu so spodbujanje rasti evroobmočja in gospodarske rasti v celotni Evropski uniji in ustvarjanje novih delovnih mest zagotavljanje stabilnosti evra, usklajevanje socialnih in gospodarskih politik, tako da bodo vsi državljani v EU pridobili. Zrasel sem za železno zaveso. 50 let Latvija ni smela biti del Evrope. 50 let nismo imeli možnosti, da izvajamo demokratične svoboščine in pravice. Pred 25 leti je železna zavesa padla in to je tlakovalo pot za mirne demokratične spremembe, ki so spremenile našo celino. Sama perspektiva za države kot je Latvija, da postanemo članica Evropske unije, je pomenila demokratične, ekonomski in socialne spremembe v moji državi. Zato trdno verjamem v moč evropske ideje. Verjamem v ključne evropske vrednote demokracije, socialne tržne ekonomije in enakih priložnosti za vse. Samo skupaj nam bo uspelo soočiti se z izzivi hitro spreminjajočega se sveta, globalizacije, staranja prebivalstva in podnebnih sprememb. Imel sem čast biti premije Latvije v treh zaporednih vladah od marca 2009 do januarja letošnjega leta. Položaj sem prevzel, ko je moja država šla skozi globoko ekonomsko krizo v Evropski uniji. Prednostna naloga je bila, ponovno se vrniti gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest, kar se da hitro in kar se da odločno. Kot rezultat strukturnih reform in zdravih javnih financ je Latvija išla iz globoke ekonomske in socialne krize in je postala eno najhitreje raztočih gospodarstv v Evropi. Ostali pomembni dejavniki so prispevali k temu. To je vključevalo uporabo ekonomskih skupbud, še prav posebno s tem, da smo pospeševali uporabo skladov Evropske unije. Prav tako smo ustvarili dodatno socialno mrežo, zato da smo se soočili s posledicami krize. Latvija je tudi uspešno izpolnila maastrichtski kriterij in se je pridružila evro letos. Ti postopki ne bi bili tako uspešni, če ne bi imeli delujočega dialoga s socialnimi partnerji in ostalimi zainteresiranimi stranmi, glede občutljivih ekonomskih in socialnih odločitev. Ko smo se pripravljali za sprejem evra, med krizo v evromočjo, smo pokazali naše zaupanje v prihodnost evropskega projekta in evro kot valuto, v času, ko so mnogi to postavljali pod vprašaj. Bil sem tudi član Evropskega parlamenta, član parlamenta v Latviji, minister za financo Latvije in glavni ekonomist v banki Latvije. Mislim, da mi te izkušnje nudijo v pogledu to, kako deluje Evropska unija. To mi da potrebne izkušnje za te, to, da lahko prispevam k socialnemu, ekonomskemu, monetarnemu področju na enakopravni podlagi. Soočiti se moramo z izzivi v EMU in ohraniti stabilnost evra. Prav tako moramo najti konvergenco ekonomskih in fiskalnih politik s socialnimi in e, tržnimi politikami. Če me boste potrdili, bom deloval v smeri cilja stabilnosti skupne valute in makroekonomskega upravljanja in doslednosti, kar se tiče socialne poštenosti in vključevanja. Evropa je uspela iziti iz najhujše krize v svoji zgodovini, vendar pa je zagon še vedno krhek in neenak. Potrebno bo storiti še več, kajti v naslednjih desetih letih bi naj raznašala samo 1,5 odstotka. To je odstotek manj kot v desetletju pred krizo. Vpliv krize je še vedno težak za naše družbe. Nezaposlenost v evromočju je še vedno nad 11 odstotkov. Eh, Brezposlenost med mladimi znaša nad 20 odstotkov in približno 16 odstotkov evropejcev med, let, med 15 in 29 letom niso nezaposleni, se ne izobražujejo in tudi ne usposabljajo. Evropa si ne more privoščiti, da izgubi celotno generacijo. Vsi vemo, da ni šlo pri tej krizi samo za krajšo krizo. Ne, to je že dolgoročna strukturna pomankljivost v naših ekonomskih strukturah. Zato se moramo s tem soočiti. Soočamo se tudi s tveganjem hitro starajočega se prebivalstva, z visokimi ravnmi dolga in z obdobjem nizke inflacije, kjer lahko Evropa pade v počasno rast ali pa celo stagnacijo. S tem se moramo soočiti tako, da bomo Evropo vrnili na pot trajnostne rasti. Zato se moramo usklajevati tako na strani ponudbe kot popraševanja, na obeh straneh, na nacionalni kot na evropski ravni. Investicije, rast in delovna mesta, te tri prednostne naloge prihodne komisije morajo biti prevedene v ukrepe na področju politike. Začetek je svežen naložb ki bo znašal do 300 milijard evrov dodatnih javnih in zasebnih investicij v naslednjih treh letih. Tako da bo podpredsednik za delovno mesta, rast in naložbe in konkurenčnost pristojen za to področje. Prav tako potrebujemo kvalitetne naložbe, da bomo prispevali gospodarskemu razvoju Evrope. Prav tako potrebujemo uporabo sredstva Evropske unije. Evropska strukturna sredstva moramo hitro in modro uporabiti, naprimer za jamstvo za mlade. To podpira Evropska unija in to moramo hitro in učinkovito izvesti. Kriza je pokazala tudi pomembne pomankljivosti v prvotni zasnovi Evropskega institucionalnega okvira. V zadnjih nekaj letih smo storili veliko korakov, da bi to izboljšali. Upravljanje na fiskalnem in ekonomskem področju je bilo okrepljeno. Prav tako imamo okvir za reševanje kriz. In prav tako se že predhodno usklajujemo pod evropskim semestrom na evropski ravni in primerjamo nacionalne politike. Prav tako imamo že predvsej odločne varovalke, ki so bile uveljavljene v zadnjih letih. Bančna unija nastaja. To je ključen predpogoj za to, da evroobmoče ostane na v smeri zdrave rasti. Slabosti bilance bank jim onemogočajo, da bi spet lahko posojale pravemu realnemu gospodarstvu. Prav tako bomo imeli pregled kakovosti premoženja bank in obremenitvene teste in to je ključnega pomena za to, da bomo spet posojali realnemu gospodarstvu. Današnja EMU je veliko bolj odločna, da se upre finančnim in ekonomskim šokom, ampak potrebujemo še nadaljne izboljšave. Prav tako imamo sedaj celovit ciklus, usklajevanja politike Evropski semester, zato da zagotovimo konsistentno politiko po EU. Potrebujemo tudi več strukturnih reform, pozornost pa moramo namenjati tudi socialni dimenziji in dimenziji zaposlovanja. Naprimer, imamo sedaj tudi indikatorje na področju zaposlovanja in sociale, ki so zelo pomembni. Prav tako moramo nadaljevati spoštovanjem pakta za stabilnost in rast, in pri zagotavljanju potrebne prožnosti, ki je potrebna za to. Ampak vseeno moramo to početi na pregleden in enovit način, zato da bomo zagotovili enako obravnav vseh držav članic. Ekonomski dialog mora biti aktivno uporabljen in se mora osredotočiti na vprašanja, ki vključujejo ekonomsko upravljanje. Veliko korakov smo že naredili v tej smeri, kar se tiče pakt za stabilnost in rast kar se tiče šestačka in dvojčka. Če me boste potrdili, bom sodeloval skupaj s kandidatko za komisarko Marjan Tyson, da bi racionalizirali te instrumente. Ko bomo to skušali zagotoviti, ko bomo skušali zagotoviti stabilnost in kredibilnost, bomo skušali prispevati bolj zdravemu okviru in skušali upoštevati tudi zaposlovanje in socialne vplive naših politik. Hkrati pa moramo izboljšati tudi izvajanje priporočil, ki so specifični za vsako državo članico. Naše politike morajo pomagati evropejcem, da bodo poželi vse prednosti gospodarske rasti, da se bomo vrnili k produktivnosti in da bomo tako ohranili visoke ravni ekonomskega in socialnega blagostanja. Naše politike morajo zmanjšati neenakost in revščino. Konec koncev je pomembno, da imamo otipljive rezultate in izboljšamo življenje ljudi. Spoštovane poslanke in poslanci, potrebno bo podati vizijo za EMU. To je bilo začrtano že v osnutku načrtu komisije za poglobljeno in pravo EMU. Kot je bilo že izpostavljeno v poročilu štirih predsednikov in kot je izpostavil novoizvoljeni predsednik Juncker, bo to sporočilo komisije, kar se tiče socialne dimenzije EMU, podlaga za napredek v prihodnje. Evropska unija mora ciljati na to, da se bomo razvijali skupaj. To pomeni vseh 28 članic skupaj. Evroobmoče mora ostati odprto za nove članice, seveda, če se spostujejo mahtritskih kriterij. Zato sem vesel, da bo Litva postala čez tri mesece 19. članica evroobmoča. Ko se Evropska unija razvija, pa moramo to početi na podlagi skupnostne metode. Skrbno moramo oceniti različne možnosti, ki upoštevajo obstoječe pogodbe in možnosti za morebitne spremembe pogodbe. Spoštovane poslanke in poslanci, če me boste potrdili za podpredsednika, bo moj mandat vključeval tudi stabilnostno podporo državam v evromočju, ki so v težavah. Podpiram zavezo Junkerja, da bo v prihodnje vsakršen program podpore in reform moral iti skozi oceno trajnostne politike pa tudi skozi oceno vpliva na socialno področje. Prav tako upam, da nobena od držav članic te pomoči ne bo več potrebovala. Oblika trojke je bila spostavljena pod pritiskom, da se izognemo finančni in ekonomski katastrofi, zato moramo to zamenjati počasi z bolj demokratično in parlamentu odgovorno strukturo. Gospe in gospodje, Če me boste potrdili, bom podpredsednik za evro in socialni dialog. Obe področji sta enako pomembni. Obe strani evro kovanca moramo razvijati, tako finančno kot socialno. Skozi zgodovino evropske integracije je bil socialni dialog zelo pomemben za razvoj evropskega socialnega in ekonomskega modela. Potrebujemo pravo izmenjavo s socialnimi partnerji in to Tu se moramo osredotočiti na osebino. Socialni dialog je ključnega pomena za to, da omogočimo reforme, da bodo trajnostne in učinkovite. To je ključni element socialne dimenzije EMU. Sodeloval bom v tesnem sodelovanju s komisarko za zaposlovanje socialne zadeve, strokovno sposobnost in mobilnost delovne sile, da bi okrepili socialni dialog na ravni EU in okrepili tudi sodelovanje s socialnimi partnerji na nacionalni ravni. Vloga podpredsednika za evro in socialni dialog je izraz novo izvoljenega predsednika Junkerja, da ekonomske in socialne zadeve da na enako raven, raven in tudi okrepi vlogo socialnega dialoga. Tega ne moremo storiti brez aktivne vloge Evropskega parlamenta. Računam na vašo podporo pri nadaljni poti, kar se tiče ekonomske in socialne politike na ravni EU. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Dombrovskis. Tako, sedaj pa začenjamo s prvim krogom in začenja koordinator ELS Ekon Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoče, gospod Dombrovskis. Lepo, da ste spet z nami v našem odboru. Z vašo domovino Latvijo ste z vašo politiko reform dosegli osupljive rezultate, po mojem mnenju, in dosegli, da je država lahko uvedla evro. Sam sem bil poročevalec eh, za pristop Latvije k evromočju in sem zato spremljal razvoj. In v kratkih letih ste uspeli Latvijo eh, iz hude krize potegniti v boljše čase in zagotoviti tudi boljše podatke za trg delovne sile. Stavimo na to, da se boste še naprej zauzemali za evro in zato moje vprašanje, kakšen, kako izgleda za vas uspešna reformna politika na eh, ravni Evrope, kako lahko še okrepimo um, naše okvirje za evro, zato da bomo lahko tudi bolj konkurenčni in kakšno vlogo vidite pri tem za Evropsko centralno banko? Uh, uh, uh, Spoštovani gospod Balc, hvala za vaše vprašanja. Kar se tiče nadaljnega razvoja oziroma gospodarskega razvoja Evropske unije in EMU-ja, uh, Mislim, da sedaj počasi iz stopnje fiskalnega prilagajanja, ki je bil izveden ne posod v enaki meri, ampak sedaj prehajamo na raven, ko je treba zagotoviti trajnostno gospodarsko rast. Zato pa si moramo ogledati številne dejavnike v treh glavnih smereh, Ene so strukturne reforme za krepitev konkurenčnosti tako Evropske unije kot njenih držav članic, da se krepi notranji trg Evropske unije, predvsem na področjih kot so storitve, energija, digitalni enotni trg. Treba je investirati v inovacije, v znanje, kajti raziskave in inovacije so ena od eh, redkih področji, eh, kjer imamo zelo velike izdatke, večje kot je ponudba. In veste tudi, da si komisija prizadeva tudi v tej smeri, da bi tu dosegli zboljšanje. Potrebujemo investicije. Omenil sem že, da je ena glavnih prioritet nove komisije da pripravi ambiciozen načrt eh, oziroma svežen investicij v višini 300 milijard za naslednje tri leta. Okrepiti pa moramo tudi zaupanje naših državljanov in okrepiti moramo tudi stran popraševanja v gospodarstvu, kajti vse to je povezano. Finančna stabilnost, vlaganja popraševanje in medtem, ko se s tem, ko se bomo sredotočili na vse tri stebre, bomo lahko zagotovili gospodarsko rast. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo Eliza Ferreira, koordinatorka za SND v Ekonom. Hvala, gospod Dombrovski. Kot veste, evroobmoče in pa tudi njegove člani doživljajo krizo, kjer tudi ne dobivajo posojil. Hkrati pa so tu visoka brezposobnost in kriza jih zelo muči. Torej, rezultat je to velikih eh, ukrepov varčevanja, ki ste ga izvajali tudi v vaši državi, ampak v bistveno boljšem kontekstu, kot ga vidimo sedaj. Kako nas lahko prepričate, da ste se spremenili in da da je danes zauzet zagovorec spremenjene ekonomske agende, ki jo je obljubil gospod Juncker. Kakšne konkretne zaveze ste pripravljeni vzeti oziroma sprejeti za prihodnost, ki bodo zagotovile, da če boste potrjeni, da se ne boste vrnili k vašim vidikom glede varčevanja. In kakšen je vaš odnos tudi z kandidatom gospodom Moskovičijem? Hvala. Eh, Delam jaz s Ferreira. Spoštovana gospa Ferreira, hvala za vaše vprašanja. Tu sem naštel tri, zato bom zelo kratek glede vseh treh vidikov. Kot splošne usmeritve dela komisije tudi kažejo in tudi zaveze, kar se tega tiče, sem to skušal že izpostaviti v svojih uvodnih izjavah in uh, v celoti podpiram pristop gospoda Junkerja, da moramo okrepiti socialno dimenzijo emuja, da medtem, ko se spopadamo z finančnimi in ekonomskimi politikami, moramo v celoti upeštevati tudi socialne in ekonomske posledice in v celoti sem pripravljen delati v skladu s temi usmeritvami. To vidim tudi kot svojo nalogo. Tako želim tesno sodelovati tako z kandidatom Moskovičjem in kandidatko Tajsonovo, tako da bomo lahko povezali gospodarske in socialne zadeve in jih uskladili. Kar se tiče načina dela, vemo, da gre za nov predlog iz eh, voljenega predsednika komisije, gospoda Junkerja, torej da ima podpredsednik neko koordinativno vlogo, ampak jasno je, da gre tu za delo znotraj kolegija. Mi se ne vidimo kot neko hierarhijo. S tem smo se pogovarjali tudi z kandidatom za komisarja Moskovičijem in ta način dela je za vse spremljiv, nikakor pa to ne pomeni, da bi skušali spodkopavati delo Eh, komisarjev. Komisarji morajo upravljati svoje delo, naloga podpredsednikov je pa, da usklajuje tudi ekonomski in socialni vidik, tako da gre stale ta z roko v roki. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa koordinatorka za IKR-ja e e, e v Ekonu, gospa Kaj Sviborn. Hvala lepa. Gospod Dombrovski, vaš življenjepis kaže, da ste zelo kvalificiran za položaj pod predsednika kot podpredsednik za euro in socialni dialog imate zelo širok mandat, zato me je tudi moje vprašanje zelo široko. Kot predstavnica Evropske unije na različnih mednarodnih forumih, kot je i Mednarodni monetarni sklad in FSB, kakšno bo vaše sporočilo mednarodnim akterjem v zvezi z evropskimi prioritetami na srednjeročnem in dolgoročnem področju. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje, kar se tiče dela Evropske unije na mednarodnih forumih, eh, kot je Mednarodni monetarni sklad in drugi, so, je tu več vprašanj, ki jih je Evropska unija že opredelila kot prioritete iz vidika globalnega ekonomskega upravljanja. Naj podam nekaj primerov, naprimer gre za boj proti davčnim oazam in izogibanju davkom. To je nekaj, kar moramo močno eh, spostavljati v odnosih s mednarodnimi partnerji. Veliko se razpravlja tudi v zvezi z eh, reformo vodenja mednarodnega monetarnega sklada in tudi strani EU moramo koordinirati uh, zelo jasna in močna stališča strani različnih držav članic v tem skladu, kajte konec koncev so države članice, ki so v upravnem odboru Mednarodnega monetarnega sklada in sodelujejo na njihovem sestanku. Kar se tiče finančne stabilnosti, pa mislim, da je en od pomembnih nalog, da tudi poenotimo zakonodajo um, v zvezi z ekonomskim upravljanjem različne države, različne regije pristopajo na tak način, da sprejemajo zakonodajo, ki presega lastno zemlje in tako lahko prihaja do podvajanja in nekonsistenčnosti. Torej moramo zagotoviti, da obstajajo jasna načela v zvezi z ekonomskim upravljanjem, tako da različne regije in različne države ne bodo skušale to izvajati na način, ki je med sebojno v nasprotju. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za Alde Silvi Goulart. Hvala predsedujoči, hvala gospod kandidat za komisarja. Dajte si slušalke na glavo. Hvala, ker ste izredno omenili cilje boja proti revščini. Res je, tega ne slišimo dosti krat v zadnjih letih, ampak sedaj imamo v mislih ranljive osebe. Zelo, zelo konkretno mi obrazložite, kako boste sodelovali z gospodom Pierom Moskovičem. Žal mi nisem razumela. Na tej stopni nisem razumela. Sprejeti morate skupne odločitve, ko gre za izvajanje pravil. Ampak prihajate iz dveh popolnoma različnih političnih svetov. Mogoče mi boste rekli kot on, da boste delali v ekipi, da bo šlo za timsko delo, da se imate vsi radi, ampak v določenem trenutku bi rada vedela, kakšne smernice imate v mislih. Kako bo s tistimi državami, ki ne spoštujejo pravil? Kako bo s pooblastitvijo? Kako bo z naložbami? Potem drugo, ko gre za zunanje vidike območja evro, kdo bo predstavnik evroobmočja na mednarodnem prizorišču? Slišali smo, kako bo s pragmatičnimi vidiki Junkerjeve komisije, ampak ali nam lahko poveste več o tem? Hvala. Well, uh, uh, this, uh... Spoštovana gospa Gular, hvala za vaše vprašanje. Še enkrat bilo je več vprašanj. Kar se tiče sodelovanja z kandidatom za komisar gospodom Moskovičem, sem že povedal in tudi gospod Moskovič je med svojim zaslišanjem večkrat izpostavil, da sva pripravljena in zmožna sodelovati tesno in dobro in komisija je sestavljena iz komisarjev, podpredsednikov in predsednika iz različnih političnih skupin. Kljub temu pa mora komisija delovati kot ekipa in zato moramo dati na stran svoje razlike in delati v smislu skupnega cilja. Na ta način pa bova delala tudi skupaj z kandidatom za komisarja gospodom Moskovičem in glede tega sva se oba strinjala. Kar se tiče zastopanja Evropske unije na vzven, kot ste pravilno povedali, je izvoljeni predsednik Juncker nas pozval, da predlagamo pragmatične eh, ureditve za to predstavitev na vzven. Torej, komisarji morajo opravljati svojo nalogo, vključno z zastopanjem Evropske unije na vzven. O tem vidiku smo se že pogovarjali tudi z gospodom Moskovičijem, tu sva se strinjali o načeljih in kabineta sedaj delata na tem, da bo pripravila tudi pragmatične pristope, ki jih bosta predstavila ob začetku našega mandata, kot je um, predla, pred, zahtevo predsednik. Hvala, sedaj pa za GUE, gospod Miguel Viegas. Me... Če si ogledamo zgodovino Evropske unije zadnjih 15 let, lahko vidimo od 28 eh, držav članistv, jih je 23 prekršilo pravila v zvezi tudi s davki. In niti ena država pa ne izpolnjuje določenih drugih zahtev. Makroekonomska zavezanost držav članic je takšna, da države izven evroobmočja hitreje rastejo in so manj zadolžene kot članice evroobmočja. Tudi če pogledamo mednarodne primerjave, bi vidimo, da je v drugih delih sveta rast trikrat večja kot v Evropski uniji brez teh eh, omejitev pri zadolževanju. Torej, kakšen je vaš komentar na to stanje, na ta pravila, ki pravzaprav daljujejo države od ekonomske stvarnosti in kako si lahko ponovno ogledamo ta pravila upravljanja? Hvala. Eh, eh, Spoštovani gospod Viegas, kar se tiče držav, ki so močno zadolžene, vemo, da je kar nekaj držav v teh postopkih zaradi prevelike zadolžitve in veliko izmed njih je sedaj v boljšem stanju, kot so bile pred 3-4 leti. Ste pa pravilno omenili, da v primerjavi z drugimi naprednimi gospodarstvi so vse lete hitreje Eh, vlečejo iz te krize. Zato si moramo pogledati, zakaj je tako, kakšni so razlogi. Lahko vam dam en predlog pri vlaganjih. Med leti 2009 in 2008 in 2009 so se vlaganja v opremo v ZDA in v EU obakrat zmanjšale za 19 odstotkov. Če primerjamo pa leto 2013 za 2009, je vlaganje v ZDA zraslo za 34 odstotkov, v Evropski uniji pa za 3. Torej, če se želimo vrniti gospodarski rasti, moramo spodbuditi naložbe in tudi vzpodbuditi popraševanje. To je bistveno, vendar ni dovolj. In torej finančna stabilnost je pomembna, ni pa edina in o tem na to se mora skoncentrirati tudi Evropska unija. Kar se tiče pa tudi upravljanja držav izven Evropske evroobmočja, Vemo, da evropski semester predvideva eh, ukrepe, ki veljajo za vse države članice in nasplošno bi morali počasi tudi postopoma premagati te razlike držav znotraj evromoča in izven njega. Hvala lepa, sedaj pa Sven Gigot za zelene. Herr, <clears throat> herr kolega Gospod kolega Dombrovski, hvala lepa. Veseli me, da toliko govorite tudi o socialnem vidiku socialnega gospodarstva. Imam pa konkretno vprašanje. V preteklih letih smo videli propad demokratičnih pravic v Evropi, v okviru trojke pa tudi vedno večji pomen gospodarskega in finančnega odbora v pripravi uh, zasedanja ministrov za finance, skupina evrov, vse te institucije niso zelo transparentne in tudi niso dolžne se zagovarjati pred Evropskim parlamentom. Omenili ste problem trojke, vendar pa me zelo konkretno zanima, katere ukrepe želite sprejeti, da boste zagotovili preglednost vseh imenovanih institucij in da boste v teh institucijah tudi pospešili demokratično odgovornost. Uh, Drugo vprašanje, ali ste pripravljeni spostaviti medinstitucionalni dogovor med Evropskim parlamentom in različnimi deli tako imenovane gospodarske vlade, zato da boste okrepili naše pravice. Hvala. Hvala, gospod Gigold. Najprej, kar se tiče demokratične legitimnosti trojke. Že sem izpostavil prvi korak, ki ga treba sprejeti. Torej, ko predlagamo politike samostnim državam v programu, potem ne izvedemo samo fiskalnih vplivov, ampak tudi socialne in uh, oziroma oceno tveganja na socialnem in zaposlovalnem področju, tako da ne bomo videli samo, kako se bo spremenil fiskalni položaj neke države, ampak tudi, kako to vpliva na socialni indikator in na zaposlovanje. To je prvi korak, kar se tiče še naslednjega, pa moramo tudi zagotoviti večjo vredostojnost in uh, O tem sem se pripravljen pogovarjati z Evropskim parlamentom, z drugimi zainteresiranimi strankami, zato da bi videli, kako lahko to dosežemo. To je jasna zaveza tudi gospoda Junkerja in v celoti se strinjam z to zavezo. Kar se tiče vloge evroskupine pri odločanju, zagotovo je za komisijo težko razpravljati o interni eh, organizaciji dela drugih institucij. Lahko seveda govorimo tudi o organizaciji dela sveta, ampak kot eh, splošno pravilo, nekaj, kar sem tudi že povedal, je jasno, da si moramo prizadevati k temu, da bo Evropska unija se razvijala kot celota vseh 20 držav, torej vloga držav evroobmočja je ta, da se okvarjajo dejansko zadevami, ki se tiče samo evra, kar pa se tiče širših vprašanj, pa se jih morajo lotiti vse države na ekofino. Žal pa mi bo, je zmanjkalo časa, da bi vam odgovoril tudi na medinstitucionalni sporazum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Petri Konfim. Gospod Dovrovski, večkrat ste omenili krepitev ekonomskega upravljanja v evroobmočju. Pravite, da je ekonomska monetarna unija taka, da mora postati bolj kohezivna, bolj skladna in da je treba določene zadeve okrepiti v celi Evropski uniji. Imate tudi celo, cel seznam zahtev za nacionalne vlade, zato da bo Evropska unija bolje delovala. To je zelo v skladu s tem, kar je tudi gospoda Dragi povedal pred našim odborom. Ampak nam lahko podate nekaj um, detajlov o tem, kako lahko tako politiko tudi izvajate ne da bi se to tikalo tudi nacionalnih volitev oziroma volitev nacionalnih ravni. Zakaj pa za vas ni sprejemljivo, da bi se evro odpravil in da bi države ponovno uvedle nacionalne valute? Ali vas kdaj, se kdaj sprašujete, če ne bi bila ta alternativa boljša za demokratično legitimnost in za gospodarstvo v državah evropskih. Hvala, dovolj vprašanj ste postavili, pravi predsedujoči. Okay, Hvala. Kar se tiče prvega vprašanja, spremenjena politik in pa evropskega upravljanja, ekonomskega upravljanja, to poteka preko evropskega semestra kjer določamo glavne usmeritve za naslednjih 8 do 12 let. Na podlagi tudi anket oziroma raziskav o gospodarski rasti in na podlagi tega pripravljamo tudi priporočila za države članice. Tako načeloma poteka to upravljanje, gre pa zelo kompleksno eh, zadevo, ki vključuje veliko drugih vidikov. Vsekakor se ne strinjam z vašim mnenjem v zvezi s prednostmi odprave evra. Mislim, da je evro velik uspeh kljub predhodni krizi. In Latvija je res doživela močno finančno gospodarsko krizo v letih 2008-2009 in takrat še ni imela evra in nekatere države izven evroobmočja so prav tako doživele to krizo, zato evro ne more biti tu problem. In če si ogledate evro kot valuto, vidite, da mu gre dobro. Menjalne stopne so zgodovinsko dobre in delež kot svetovna rezerva so stabi, je stabilen in pretež, velik del rezerv je v evrih in ko se soočamo z finančnimi in ekonomskimi problemi v drža, določenih državah, članicah evroobmočja, to ne moremo vedno kriviti evra za te težave. Hvala. Hvala. Sedaj pa Bernard Mono, samostojni poslanec. Lepo zdrav, gospod Dobrovski, z dve leti oziroma deset let po toliko, po vstopu evra v Evropsko unijo vidimo, da imamo nično stopnjo. In to je slaba narava te nove valute. Sedaj imamo paljativno skrbo evra. Države morajo to plačati. V Franciji vidimo, da imamo 525 milijard evrov letnega BDP-ja. 60 milijard od tega smo že porabili. Torej, evropske oziroma francoske javne finance so daleč od konkurenčnosti, ki bi jo potrebovali. Vi zavračate monetarno devalvacijo. V vaši državi pa ste zmanjšali 20 odst za 20 odstotkov plače in za 10 odstotkov pokojnine. Moje vprašanje so enostavna glede na nove šoke, ki prihajajo iz zasebnih bančnih sistemov, kot smo videli leta 2008, pa tudi na Cipru leta 2013, kako se boste soočili s to bančno situacijo, ne da bi žrtvali socialno zaščito državljanov, kajti ne bo dovolj, če bi kupovali dolgove. Gospod Obrovskis, ljudje so zelo jezni in eh, evropske vlade bi morale biti legitimne. Kakšen bo v tem kontekstu vaš socialni dialog? Hvala. Uh, well, uh, as a... Ja, kot sem že rekel uvodoma, Evropska unija je v evroobmočju nedavno šla skozi najglobljo krizo v vsej zgodovini. In uspelo nam je obvladati to krizo Evropske unije. Šli smo še močnejši kot prej. Veliko je bilo vezi, ki smo jih pogrešali, veliko je bilo prvotnih vrzeli v gospodarskem monetarni uniji. Te vrzeli smo zapolnili. In vidimo, kako je tudi s politikami, ki so se izvajale. Tudi te so brodile sadove pri obnavljanju finančne stabilnosti in pri obnavljanju gospodarske rasti. Letos se evroobmoče vrača gospodarski rasti. Prihodnje leto, glede na mednarodne napovedi, prvič po krizi lahko vidimo, da bodo vse države članice Evropske unije beležile pozitivno rast. Ampak še vedno je kar nekaj problematičnih vprašanj, ki jih je treba obravnavati v evroobmočju in sicer moramo to urediti v Evropski uniji. Mislim, da smo močnejši sedaj pri reševanju teh vprašanj skupaj To je bolje, kot pa če nekaj najprej razdrobimo in potem to urejamo ločeno. Tako da se tu vsekakor ne morem strinjati s tem, kar ste vi rekli, z vašo usmeritvijo tega področja. Hvala. Hvala. Sedaj pa drugi krog govorcev v imenu odbora MPL, najprej David Kaza iz ELS-a. Hvala, gospod predsedujoči, gospod kandidat za komisarja. Že veliko let vas poznam v tem parlamentu. Vem, da ste zelo kompetentni. Ste zvest politik, zvest evropskim vrednotam. Poznam vas pa tudi kot osebo, s katero je lahko delati. Ampak prej ste omenili, da bo kandidat za predsednika komisije gospod Juncker preučil možnost, da bi trojko nadomestil z novo strukturo. Ta bi temeljila na evropskih institucijah in ta nova struktura bo tudi odgovorna v Evropskem parlamentu. Gospod Juncker je tudi rekel, da bo skušal narediti nedavne reforme bolj socialno in legitimne, zato da bo spodbuja socialni dialog in sodelovanje s socialnimi partnerji. Imate kakšne ideje o tem, kako razviti socialno oceno učinka, zato da bi podprli programe o reformah v javnih razpravah, tako da bi preučili socialne učinke strukturnih reform Kako boste ocenjevali predlagane socialne učinke? Hvala. Well, uh... Ja, hvala, gospod Kaza. Ja, dve vprašanje ste mi zastavili. Najprej glede prvega vprašanja o tem, da naj bi strukture trojke spremenili v metodo skupnosti, da bi to šlo pod okvir metode skupnosti. To je nekaj, kar komisija povsem podpira in je seveda pripravljena delati v tej smeri. Tako da bi imeli kar nekaj makroekonomskih struktur, ki bi jih uporabili. To je bilo uporabljeno že za časa krize, ampak to bi uporabili tudi sedaj v metodi skupnosti. Ampak vemo, da zato potrebujemo spremembo pogodbe. Za časa krize smo se morali odzvati takoj. Ampak pravzaprav Evropska unija takrat ni imela dovolj časa, da bi šla primerne spremembe pogodbe, zato da bi zajela vse vidike, kajti v krizi je treba delovati hitro. Tako da je bilo kar nekaj stvari, ki so se urejale na medvladni ravni, ampak naš cilj je seveda ta, da bi to postavili v okvir skupnosti in s tem se posem strinjam. Potem drugo, vključevanje socialnih partnerjev v gospodarsko upravljanje. V zadnjih tednih sem se srečeval s socialnimi partnerji. Imeli smo prve izmenjave idej in vsekakor je tu kar nekaj manevrskega prostora, da bi socialne partnerje približali evropskemu semestru. Kar zadeva socialne partnerje na Evropski uniji, ampak še vedno se pogovarjamo, ampak verjetno bomo ob pripravi Evropskega letnega pregleda rasti poštevali tudi te partnerje. Takrat se pripravljajo glavne usmeritve. In tu imamo tudi socialne partnerje na nacionalni ravni pri preučitvi priporočil za države in pri poglobljenih analizah je treba vključiti tudi te socialne partnerje. Hvala. Sedaj pa podpredsednik Ekona, Peter Zimon, socialisti. Ja, herr Dombrovski, Sie sind in der Kommen. Gospod Dombrovski, predviden ste kot podpredsednik za našo valuto in kot za socialni dolog. V krizi pa smo ugotovili, da vsem državam članicam, ki so podvrženi trojki ali pa tudi kot vaša država, ki je brez trojke izvajala um, ukrepe varčevanja, da je prišlo do velike brezposelnosti in do hudih posledic. Zato prosim za uh, odgovor na naše vprašanje. Ali se strinjate, da je politika varčevanja in pa strukturni programi, ki so jih izvajali države pod trojkami, da so to bistveni razlogi za grozljive socialne uh, razmere v teh državah? Kar se tiče pomena tega vprašanja. Um, tega vprašanja za našo politično skupino vas prosim za jasen odgovor. Pri drugem vprašanju pa vas prosim, da poveste, kakšen vpliv ima ta vaša ocena, osebna ocena na pripravo socialnih ocen vplivov oziroma na vpliv ocen na socialnih področjih v prihodnem delu. Hvala. Well, um, this... Ja, rekel bi, da to precej zapleteno vprašanje. Glede urejanja finančne in gospodarske krize, sveda je jasno, da če govorimo o finančni gospodarski krizi, je to ustvarila globoke socialne težave. Povečala je brezposelnost in to precej. Tako da je tu kar nekaj manevrskega prostora za pogovore o vzrokih in posledicah. Kaj ti verjetno veste? Da je bila politika vrečevanja posledica krize. Ni šlo za to, da je šlo država v redu, da so imele dostope na trge in vse in kar nenadoma so se odločile, da bi začele izvajati fiskalne prilagoditve. Ne, države so bile v hudih makroekonomskih državah, veliko makroekonomskih neravnovesij je bilo tudi pri nas doma v Latviji, tako da so bile ločene od finančnih trgov in so se morale odzvati zelo hitro in takoj. Seveda se lahko potem vedno vprašamo, če so bile vse sprejete odločitve v času krize, vključno z Latvijo, uh, primerne. In sedaj, če pogledamo za nazaj, seveda lahko gotovimo, da je prišlo do nekaterih političnih napak. In sedaj moramo preučiti, kako reševati te politične napake, da bi se izognili temu scenariju, ki sem ga omenjal, in sicer, da se soočamo z zelo počasno gospodarsko rastjo ali celo stagnacijo, to pa pomeni, da imamo po drugi strani scenarij vzdržne rasti. Hvala. Sedaj pa. Robert Zile, skupina EKR. Mikro. Z mikrofonom, prosim. Mikrofons. Hm. Hm. Ja, okay. Turn down the camera. Yes, ja, prosim, da se presedete ja. na drug mikrofon. Uh, Neapstrīdam Valdambrovskiju, es esmu uh, ienesis Latvijas sabiedrībā. Gospod Dombrovskis. Glede na koalicijo pri vas doma in izvolitve. Bi vas vprašal nekaj v kontekstu socialnega dialoga in socialnega dumpinga. To je znan pojav. Nekateri tržni vidiki niso bili odprti. Kako je možno, da Evropska unija ne plačuje delavce za iste storitve v državah članicah. Kako bo z naslednjimi petimi leti? Z direktivo o storitvah boste to spremenili ali boste vnesli kakšne spremembe, tako da bi lahko imeli vsaj združen notranji trg za področje storitev ali pa boste omogočili nadaljevanje socialne drobitve. Hvala lepa kar se tiče socialnega dialoga in socialnega dumpinga, najprej bi rad povedal sledeče. Ko govorimo o krepitvi socialnega dialoga, potem sem orisal že kar nekaj prednostnih nalog, kako bi naj to storili v okviru evropskega semestra in kako bomo to storili tudi v državah članicah Evropske unije in sicer s tem, da se pogovarjamo o vprašanjih, kako doseči dobro makroekonomsko upravljanje. Vprašanje, ki ste ga zastavili, namreč storitve in trg EU, to je bilo tudi že del mojih ovodnih besed. Energija, storitve, enotni digitalni trg, to moramo ukrepiti. In Evropska komisija misli na teh področjih intenzivno delati. Kar se tiče napotenih delavcev, kar se tiče direktive o napotenih delavcih, pogosto slišimo o tej direktivi, pogosto marsikoga skrbi, kako se izvaja komisija, bo poskrbela za to direktivo, še prav posebno za vprašanja, ki prinašajo skrbi glede socialnega dumpinga. Naprimer, vprašanja, kje je delavec zaposlen, minimalne plače v tisti državi in možnosti, da se to obide. In potem še ena prednostna naloga, nova direktiva o napotenih delavcih, in praktični ukrepi za izvedbo te direktive in kako sodelujejo države članice. To bomo pozorno spremljali. Hvala. Kora van Juvenzuizen, skupina Alde. Hvala, gospod kandidat za komisarje, gospod Domorovski, spred vami sem. Dve vprašanje imam za vas. Gospod dragi predsednik Evropske centralne banke je 22. septembra odboru Ekon govoru rekel, da Nobena monetarna politika ni smiselna brez stroge fiskalne politike in brez pogumnih strukturnih reform gospodarstva. Se strinjate s to izjavo in če ja, kakšno je vaše mnenje o kvantitativnih vidikih te politike? Potem drugo vprašanje glede Evropskega semestra. V nedavnih odgovorih ste rekli, da bi radi povečali lasništvo na nacionalni ravni. To je zelo težavno, kajti ko smo imeli sestanek z drugimi parlamenti in smo se pred nekaj tedni pogovarjali o evropskih semestrih, veliko držav sploh ni bilo tam, recimo Nemčije in Grčije sploh ni bilo tam. Kakšni so vaši konkretni načrti glede povečanja prevzemanja odgovornosti na nacionalni ravni? Hvala za to vprašanje. Najprej glede uloge Evropske centralne banke in kaj lahko stori monetarna politika in kaj fiskalna. No, v tem kontekstu seveda potrebujemo razumne politike. Obe monetarni in fiskalne politika morata biti razumni. Ne moramo imeti le monetarno politiko ali le fiskalno. Ampak. Gre za to, da moramo imeti seveda različne organe, ki sprejemajo odločitev Evropske nacionalne ravni in gre za to, kako upravljajo svoje delo. Potem bolj specifično glede kvantitativnega lanjšanja dela. No, ne glede na terminologijo, ampak pravzaprav glede na to, kar počne Evropska centralna banka, lahko rečemo, da prilaga oziroma prilagaja monetarno politiko, obresti so rekordno nizke, Potem ureja tudi programe za finančne transakcije. Včasih slišimo, da gre tu pravzaprav za omejeno in pogojeno izvajanje tega programa, ampak gre za to, da potrebujemo neomejene politike, ki pa so tudi pogojene. To je pomenilo pri monetarni politiki. Evropska centralna banka je prejšnji teden prešla tudi v drugi nakup premoženja, prav zato, da bi bankam pomagala pri boljši bilanci stanja. Potem evropski semester na nacionalni ravni. Mislim, da moramo dati boljši okvir in več časa državam, članicam in socialnim partnerjem iz držav članic. Glede poglobljenega pregleda in pred samo formulacijo oziroma sestavo priporočil, za posamečen držav Evropski komisiji. To je osnovna ideja tu. Hvala. Paloma Lopez, skupine GUA. E. Hvala, gospod predsedojoči, gospod Dombrovskis. Vaša država je, je država, kjer imamo skoraj največ naravnovesi v Evropi. Visoke stopnje brezposelnosti so prizadele vaše državljane in ti so se preselili v tujino. Tudi politika vrčevanja je bila strogo vaši države. Želite imeti tudi evropsko demokratsko politiko, ceno učinka socialne politike, ampak nič ne bo delovalo, če ne boste izvali tudi strukturne reforme in fiskalno politiko. Tri vprašanje imam za vas. Kako boste obravnavali socialni dialog? Evropska komisija ga je sedaj nastransko prekinila. Ni dovolj, da sindikati sodelujejo v razpravah glede dostojanstvenih delovnih pogojev, glede dostojanstvenih načinov dela, zato da bi se znebili prekernosti. Kaj pa sedaj nove milijarde, ki jih potrebujemo? Odkud boste to vzeli pri proračunu? Potem pa kako boste poskrbeli za to, da bo šesterček povzročil večjo konvergenco v Evropmočju, glede na to, da so gospodarski cilji tako strogi? Hvala. Well, yes, uh, once again. Ja, še enkrat. Tri vprašanja ste mi zastavili. Najprej glede prioritet. Še enkrat lahko povdarim, da nova komisija v spredje postavlja prav lajšanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest in sicer zagotavljanjem dodatnih naložb. 300 milijard evrov ne bi podcenjeval, zato da bi spodbudili svežnje javnih in zasebnih naložb, da gre tu za reciklažo starega denarja. Ne, tu niso nameni komisije. Komisija želi imeti ambiciozne predloge, tako da bomo lahko res vplivali na rast in ustvarjanje delovnih mest. Potem še nekaj, kar sem že rekel. V Evropski uniji smo že skoraj da uredili vse fiskalne prilagoditve. Sedaj se moramo osredotočiti na povpraševanje v gospodarstvo. Povečati moramo plače, seveda skladno z razvojem produktivnosti, če ne želimo izgubiti konkurenčnosti. Potem moramo spremeniti način obdavčanja. Obdavčanje moramo premakniti iz nizkocenovne delovne sile na kapital, na premoženje, na druga področja okolje, da imamo okoljske davke. Torej, to so druga področja, ki manj škodujejo delovnim mestem. Glede pregleda dvojčka in šesterčka, to sem že omenil. Med drugim imamo tu eno izmed možnosti, s katero lahko poskrbimo za večjo socialno konvergenčnost. In sicer moramo posem upoštevati socialne in gospodarske kazalnike to, kar imamo sedaj v zakonodaji in to, kar so tudi pomožni kazalniki. Hvala. Tatjana Zdano, kaj naslednja skupina zelenih? Tu sem, gospod Dombrovskis. Ja, uzdevanjem si javtajem spar eh, triotne sparve. Trije kolegi so spraševali o trojki o tem, kako se je to spremenilo. Bi navedli tri ukrepe, kaj bi morali storiti. Imate veliko izkušenj na tem področju. Leta 2009, junija, je vaša vlada sprejela drastične reze v javni upravi. Enako velja potem tudi za socialni sektor in za uravnavanje plač. Zato, da bi torej sledili priporočilom, ki ste jih dobili. Mi lahko poveste, ali je bila to zahteva ali je bil vaš pristop. In najbolj ogroženi so bili ravno tisti, ki so najbolj ogroženi. Hvala lepa, gospa Ždanoka, za to vprašanje. V bistvu sta bili dve vprašanji. najprej kar se tiče trojke in potem ravnanje trojke. Prvi korak, ki bi ga lahko naredili pri programih, ki že tečejo, je, da bi vse predloge, ki jih je trojka pripravila, ocenili z finančnega vidika. Komisija je pripravljena na tem področju natančno delati. Sodeloval bom s komisarko za zaposlovanje in socialne zadeve in skušali bomo ugotoviti, kako bi ta sistem lahko drugače uvrednotili in kako bi lahko ta sistem tudi vključili v celovit okvir politik skupnosti. In sedaj, kar se tiče moje izkušnje. Kot ministerski predsednik sem bil tisti, ki je bil prejemnik teh politik. Bil sem torej na strani vlade in vedeli smo, da smo za prebroditev krize v Latviji potrebovali troje. Prvič, najprej finančna stabilizacija, drugič, gospodarske vzpodbude za to, da bi išli iz krize, da bi bolje uporabljali evropska sredstva in da bi zmanjšali administrativno breme za MSP-je. In potem smo uvedli tudi socialne mreže, ki so zaščitile ravno najbolj ogrožene. Hvala lepa. Naslednji je Steven Wolf, EFDD. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Pripravljeno sem imel drugo vprašanje, sedaj pa sem slišal nekaj, kar povezuje gospod Vestega, Hila in Moskovisija. Vsi pravite, da je evro velikanski uspeh, da smo išli iz krize in smo močnejši. Razočaran sem, da imam ljudi v tej dvorani, ki ne priznavajo, da je reševanje evra pravzaprav žrtvovanje milijone ljudi, kar se tiče njihovih delovnih mest in zaslužkov. Zdaj imamo, na primer, ponekod tudi 45 odstotno brezposobnost. Reševanje evra ni enako reševanju Evropske unije. Reševanje evra potrebuje skupno bančno politiko in druge skupne politike in potrebuje pripravljenost da imamo velikanske fiskalne transfere revnih v smeri, eh, bogatih v smeri revnih. Kaj mar ne vidite, da ko to počnete, potem nima več smisla, da še sploh govorimo o nacionalni neodvisnosti, saj bo to izgubilo svojo legitimnost. In to bomo morali povedati na nedemokratičen način. Oh. Hvala lepa. Gospod Wolf, najprej moram reči, da se ne strinjam z vašo analizo in z analizo vloge, ki jo je evro odigral v gospodarstvu Evropske unije. Vemo, da so različne države imele različne pristope. Nekatere države so izven evroobmočja, vendar pa spet. Lahko govorimo o izkušnji Latvije. Leta 2008-2009 smo bili, bili v zelo težki finančni in gospodarski krizi brez evra. In kar nekaj drugih držav je to tudi izkusilo brez evra. Tako da verjetno evro ni tisto ključno vprašanje za krivdo. Če se soočamo s finančno in ekonomsko krizo v kontekstu globalne krize, morda se strinjate vsaj, da evro te globalne krize ni ustvaril, potem so tiste države, ki so imele določene ekonomske pomankljivosti, ne ravnovesja, najbolj utrpele. In ustvarjen je bil okvir, kako takim državam pomagati. morda ne najboljši okvir, vendar pa okvir imamo, kako pomagati državam v težavah. In seveda sedaj želimo izboljšati ta okvir. Želimo zagotoviti, da bo upošteval ne samo fiskalnih, finančnih razsežnosti, temveč tudi socialne. In veliko odzivov, s katerimi se soočamo, se z njimi lahko soočamo samo skupaj. Hvala lepa. Naslednji Sotirios Zarianopoulos. Dobrovski, sledekamo do genovnega dialogu. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Kar se socialnega dialoga tiče, Evropska unija je vedno znova izpostavljala, da je pakt za stabilnost in rast nekaj, kar bo veljavno vedno in povsod, ne glede na to, ali bomo imeli še kakšne umitve ali razširitve tega pakta. To pa pomeni, da bodo socialne napetosti še naraščale. Govorimo že o omejevanju pravice do stavke, naprimer predlog Monti, in ogotavljamo, da je v okviru trojke v Grčiji že nekaj zahtev, ki govorijo o tem, da bi morali omejiti stavkovno pravico. Socialni dialog, ki vod, vedno, vedno vodi omejevanje pravic delavcev, čemu to sploh se še služi? razen zato, da še naprej razvijamo to nepopularno politiko. Uh, ja, ta dodatek je cilj. Uh, <laughs> ok, uh, I'll continue in English. Well, as regards. Uh... Hvala lepa. Kar se tiče pakta za stabilnost in rast, imamo jasno zavezo novo izvoljenega predsednika Junkerja in nove komisije, da bomo uporabili prožnost v največji možni miri v tem paktu. In to je točno to, kar želimo storiti. Imamo kar nekaj možnosti za stabilnost, tako pri preprečevanju in popravljanju, tako predhodno kot naknadno. In mislim, da moramo to stabilnost, to prožnost, oprostite, uveljaviti. Kar se tiče pravice do stavke, se nihče ne sprašuje o tem. Jasno je, da je to temeljni del evropskega socialnega modela in da tako mora tudi ostati. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Krišaniš Karinš, ELS. Kongs, Dobrovsk, kongs. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Dombrovskis. Januarja letos je Latvija postala članica evroobmočja in čez nekaj mesecev pričakujemo tudi pristop Litve. Istočasno pa pogosto slišimo, da je s pristopom Litve v evroobmoče. Zadnji pristop, da moramo potem končati s tem. Dve vprašanji. Kaj menite o pristopu Latvije v evroobmoče in o prihodnem pristopu Litve? In drugič, ali bi naj širitev evroobmoča ustavili, da ali ne in zakaj? Uh, ja, ta, ta, Hvala lepa za vaše vprašanje kar se tiče Litve in splošne ocene, ocena je podobna. To zadeva tako Latvijo kot pristop Litve naslednje leto. Mislim, da je za gospodarstvo, ki je vezano na EU, tako kot je v naših primerih za Latin Lit, potrebno podariti, da se splača pristopiti k evroobmočju. Valuta je tako bolj stabilna, kajti naše nacionalne valute so v najboljšem primeru tako stabilne kot evro. Vemo, kaj se zgodi, ko se razmere zaostrijo. To potem seveda poveča konvergenčne stroške in naše možnosti pri naložbenikih se zmanjšajo in tudi obrestna plačila so višja. Na vseh teh področjih smo pridobili, ko smo uvedli evro. Latvija je to že izkoristila, sedaj vidimo tudi rusko agresijo v Ukrajini. In mislim, da je tudi v geopolitičnem smislu tesnejše sodelovanje v EU v interesu naših držav. Kar se tiče nadaljne širitve evromoča, kot sem dejal, mora evromoč ostati odprto mora se še širiti, je pa res, da v menjalnem območju dve ni razen Litve in Danske in nobene druge države. Zato je tudi jasno, da nobena druga država v naslednjih letih ne bo pristopila, vendar pa načeloma moramo biti odprti za pristop da pustimo države v ERM2. Če bodo dosegli napredek, pa moramo potencijalno omogočiti tudi pristop v evromoče. Hvala lepa. Soru, es... Hvala lepa. Soro, SND. Eh, Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. poslušal sem vas precej podrobno. Govorili ste o konvergenci, govorili ste o ustrezni fiskalni, pa tudi socialni konvergenci, sicer prihodnosti za evro moče ne bo. Tako da moramo vključiti v to tudi socialno dinamiko različnih držav. Istočasno pa sem pozorno prisluhnil tudi temu, ko ste predstavljali svojo državo vaš pristop v evromoče. Vprašanje pa je, kaj se je zgodilo glede revščine v vaši državi. Mislim, da se je revščina znatno povečala v vaši državi, kar se tiče brezposobnosti, tudi so številke slabe, povečala se je. Moj kolega Simon je dejal, da je bilo storjenih kar nekaj napak Sedaj pa me zanima, katere napake mislite, da ste res storili in katerih ne bi več ponavljali, če boste dobili to funkcijo. Prosim, če nam poveste kaj več o tem. Hvala lepa. Ja, eh, ja. Hvala lepa. Vprašanje glede izkušenj Latvije, glede težav, ki smo jih doživeli. Pri tem naj izpostavim, da sem bil imenovan za ministerskega predsednika v času, ko je Latvija bila v globoki gospodarski in finančni krizi. Ta kriza je bila resnično globoka in Latvija je že bila v programu spremljena posojil. In prezel sem vodstvo vlade od opozicije z nalogo, da rešim najbolj pereče težave tiste težave, ki so žal nastale za časa delovanja prejšnje vlade. Kaj smo želeli storiti? Kar se da hitro smo želeli ustvariti nova delovna mesta in zagnati rast. In to smo tudi storili. In seveda, ko je država soočena s takšno krizo, 40 odstotno zmanjšanje gospodarske rasti, ko smo soočeni s takšno krizo, seveda, potem, če želimo iziti iz takšne krize, potem prije do nekaterih tudi negativnih posledic. To je neizogibno. Kako smo išli? Intenzivno smo delovali. Tri vidike smo izpostavili. Najprej socialni vidik. Kljub vačevalnim ukrepom smo uvedli dodatne socialne mreže. Zato, da bi ublažili socialne težave, ki so nastale v državi zaradi krize. Eden najpomembnejših ukrepov je bilo ustvarjanje delovnih mest za določen čas, potem dostopnost, zagotoviti dostop do zdravil za najbolj ogrožene in tudi drugi socialni ukrepi, ki smo jih izvedli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Bernd Luke, EKR. Herr Dombrovskis, Sie haben gesagt, der Gospod Dombrovskis, de da, dejali ste, da bi evro moral biti zgodba o uspehu in ne krivec za brezposelnost v EU. V Lindovu smo imeli srečanje Nobelovcev, kjer smo slišali drugo, drugačno mnenje. Christopher Sims, James Merlis in tudi Peter Diamond so dejali, da se evro moče ne bo rešilo, da si ne bo pomoglo, če bo evro obstal. Kompetenco nobelovcev seveda ne smemo predsenevati. Vendar pa kaj se bo zgodilo, če imajo prav? Potem bi se lahko zgodilo, da bi država po dolgem obdobju brezposelnosti želela izstopiti iz evroobmočja. Se boste zauzeli kot komisar za to, da bi pogodbe spremenili tako, da bi to bilo zakonito možno, da bi določena država izstopila, če si to želi. In če je vaš odgovor ne, če se ne boste zauzeli za to, potem vas sprašujem, s kakšno utemelitvijo boste preprečili državi, ki želi to storiti, da dejansko odide iz evromoča. First, uh... Hvala lepa. Najprej, kar se tiče evra in tendence, da evro krivimo za vse, začenši z globalno finančno in ekonomsko krizo. Na to vprašanje sem odgovarjal že kar nekajkrat, tako da lahko to preskočim. Drugi del. Pogodba. Vemo, da ko smo razpravljali o Lizbonski pogodbi, smo imeli podobno razpravo, kar se tiče pravice držav, državčanic, da izstopijo iz EU. To prej tudi ni bilo predvideno. Tako da imamo sedaj konec koncev to že v pogodbi. Torej, to smo spremenili. Trenutno, imate prav, ni predvideno, da bi katera od držav izstopila iz evromoča, če ne uporabijo postopka za izstop iz EU. Torej, namen Evropske komisije ni, da bi podali takšne predloge, vendar pa, če bo prišlo do spremembe pogodbe in če bi določena država članica želela spremeniti določene določbe, potem se lahko države članice o tem pogovarjajo. Kajti konec koncev so države članice tiste, ki ratificirajo pogodbo če želijo, lahko uvedejo kaj takega. In če bi določena država članica želela oditi, potem bi Evropska komisija ponudila potrebno tehnično podporo. Ni pa nikakor namen za razvoj take politike. Ali vi osebno to podpirate, sprašuje gospod Luke? Kot sem že dejal, če bi države članice želele iti v to smer, bi komisija bila pripravljena ponuditi tehnično podporo. Korkoli že soglasje je potrebno za spremembo pogodbe. Naslednji je Nils Torvalds, Alde. Hvala lepa, gospod predsednik, dobrodošli. Gospod Dombrovskis, na tem zaslišanju. V vodnih besedah ste govorili o potrebi po strukturnih reformah, kot je v primeru Latvije. Omenili ste fiskalni pakt, pakt za stabilnost in rast, šesterček in dvoček, dvojček. V enem od odgovorov pa ste govorili o potrebi, da pregledamo in racionaliziramo te instrumente. Racionalizacija lahko gre v pozitivno ali negativno smer. Torej, to še ne pomeni, kakšna je konitacija te besede. Bi lahko povedali več o tem, na kakšen način boste racionalizirali te instrumente? Hvala lepa. So, uh... Prav. Kar se tiče tega vprašanja, vemo, da zakonodaja zahteva od Evropske komisije, da pregleda šesterček in dvoček do konca tega leta, do srede decembra, če se ne motim. Ta postopek torej že teče. Zdi se, da bomo imeli pogled nazaj, da bomo lahko analizirali prvo leto delovanja šesterčka in dvočka, potem pa bomo po tem pregledu razvili nekatere predloge spremen politik kot korak po tem pregledu, kjer moramo najprej analizirati obstoječe razmere. Potem, kar se tiče racionalizacije, kaj sem s tem mislil, trenutno imamo kar nekaj postopkov in celotno makroekonomsko upravljanje je zelo zapleteno in je to težavno razložiti državam članicam kaj šele državljanom. Imamo pakt za stabilnost in rast, to je korektiv, to je preventivno urode, imamo tudi evropski semester. Tukaj lahko pomagamo pri makroekonomskih neravnovesih, spet s korektori. Potem imamo postopke glede prekomernih primankljajev in spet smo to spremenili, ko ne upoštevamo samo prekomernega primankljaja, temveč, ko upoštevamo tudi dolg. In mora država članice spoštovati vse faktore tega nadzornega mehanizma. Verjetno je na to potrebno gledati kot na sistem. Če bi razvili določene elemente, bi zmanjšali breme za države članice in bi se morda včasih tudi izognili zmedi pri teh različnih postopkih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je Patrik Lehjerik Gue. Hvala predsedojoči. Vsi so videli, da je bila lizbonska strategija neuspešna. Strategija Evropa 2020 ne omogoča zmanjšanja brezposobnosti in revščine, prav tako ni zagona inovacijam. Prav tako ne vidimo rezultatov, ki naj bi ga imeli iz konca maja 2012. Tu naj bi prišlo do obnovitve gospodarstva. Mogoče treba radikalno spremeniti politiko, mogoče treba iziti iz politike vrčevanja, treba je oblikovati načrti izhoda iz krize z upoštevanjem socialne, človeške in okoljske dimenzije. Po drugi strani, namesto, da bi imeli orodje mednarodne monetarne konkurenčnosti, je mora biti treba evro spremeniti, da bo to orodje za sodelovanje, da bi spodbujali naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Hvala. Uh, well, uh, so as regards this. Glede vprašanja o lizbonski strategiji in Evropi 2020. da pravzaprav pripravljamo pregled strategije Evropa 2020, kajti ko je bila zasnovana, še ni bilo krize v evroobmočju in v pregledu strategije Evropa 2020 moramo upoštevati tudi to, kar smo se v tej krizi naučili in upoštevati boljše ravnovezje med politikami za poslovanje in socialnimi politikami na eni strani in ekonomskimi politikami na drugi strani. Torej, toliko, kar se tiče pregleda strategije Evropa 2020. Omenili ste tudi okoljske ukrepe in če si ogledate strategijo Evropa 2020, je ravno pri okoljskih ciljih najbližje temu, da cilje lahko primerjamo z rezultati, vendar pa moramo iti še dlje. Ko govorimo o okoljskih ciljih, so drugi cilji bolj indikativni, medtem ko okoljski cilji, torej cilji 2020-2020 pa so pravzaprav pravno zavezujoči za države članice in države članice dejansko delajo na tem, da jih izvajajo. Evropsko oziroma evroobmočje kot instrument za investicije, tu se lahko navežem na predlog v zvezi za 300 milijardi evrov eh, investicijskim svežnjem za naslednje tri leta. Hvala. Half of our- Hvala lepa, smo na polovici našega zasliženja. Sedaj predajam besedo oziroma predsedovanje kolegici Mariti Ovskog. Hvala lepa, jaz pa predajam besedo gospe Moniki Vana, ki predstavlja zelene. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani kandidat za kandidarja, za komisarja. Zanima vprašanje demokratične legitimnosti evropskega semestra in pa vprašanje interinstitucionalnega dogovora. Trenutno Evropski parlament nima zakonodajne funkcije pri nadzoru in oblikovanju Evropskega semestra in tudi mnenje Evropskega parlamenta v um, mnenjih na lasno podbudo Evropski svet ignorira, milo rečeno. Ali se boste izrekli za to, da bo takšen medinstitucionalni sporazum predlagan, za to, da bo parlament lahko tudi izvrševal svojo zakonodajno uh, funkcijo pri smernicah za politiko zaposlovanja in drugih. Drugo vprašanje se nanaša na vključevanje civilne družbe v evropski semester. Že prejšnja komisija je tu obljubila smernice, kako naj bi vključili tudi civilne družbe v evropski semester oziroma jih bolje vključili. Tudi predsednik komisije Juncker je predlagal, da to upoštevate v naslednjem mandatu in to okrepljeno. Zato me zanima, kdaj točno boste pripravili smernice za vključevanje civilnih družb v evropski semester in kakšne konkretne predloge boste za, oziroma okrepe boste za to predlagali v okviru političnih prioritet. Hvala. Uh, hvala za ta vprašanja. V zvezi z medinstitucionalnim sporazumom mislim, da se moramo osredotočiti na vsebino, torej pogledati, kaj res moramo storiti, tudi vsebinsko, zato da izboljšamo dialog med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom in tudi z drugimi evropskimi institucijami in pa nacionalnimi parlamenti in vladi, vladami. Hkrati pa moramo tudi se osredotočiti na to, kaj želimo doseči. Kot poslanec Evropskega parlamenta sem se tudi pripravljen zauzeti za to in delati v smeri pravih rezultatov in smiselnih posvetov in sodelovanja, kar bo lahko plivalo na odločanje. Kar se tiče okvirnega sporazuma ali naj to naredimo v okviru obstoječega sporazuma med Evropskim parlamentom in komisijo ali naj ustvarimo nov okvirni sporazum za evropski semester. To je nekaj, o čemer se, se bomo morali pogovarjati, ko se bomo dogovorili o vsebini, torej kje in kako želimo zagotoviti vključevanje v odločanje v evropskem semestru. Kar se tiče vključevanja socialnih partnerjev, omenil sem že kar nekaj zamisli in mislim, da je treba to razviti tudi skupaj s socialnimi partnerji. Ampak mislim, da je v, let, v razpravi o letni rasti, možnost vključenosti večja in pa tudi na nacionalni ravni pri pripravi specifičnih eh, priporočil za posamezne države. Hvala. Sedaj pa Marko Zani in e FDD. Hvala lepa. Čisto na kratko o temi, ki jo je imel tudi gospod Luke kajti neke možnosti izključitve ni. Rad bi se osredotočil na dve temi, torej vključitev v evroobmočje različne zakonodaje med državami članicami, naprimer Združeno kraljestvo in Danska, ki imajo dogovor, ki jim omogočajo, da se ne pridružijo tega vsi drug, vse druge države, ki pa izp morajo izpolnjevati konvergenčne kriterije. za njih pa to velja. In za nje je pristojen svet. 25. maja so državljani dali jasen mandat. Na milijone so glasovali za stranke, ki zahtevajo izstop iz evra. Ali želite ignorirati te voljivce ali pa želite izvajati raje svet, eh, pritisk na svet, zato da bo leta omogočil takšno možnost izstopa. Reforma sodi med deset prioritet Junkerja. Kaj bi bilo, če bi bila to ena od reform? Kaj pravite na to? Hvala. Kar se tiče različnih pravil za različne države članice. Vemo, da Danska in Združena kraljestvo imata možnost drugačnih pravil. To je bilo nekaj, kar je bilo sprejeto pri ustanovitvi Evropske unije, ampak za nove države članice, ki se pridružuje od leta 2004, pa to ni možno. To ni le možnost, temveč je zaveza za nove države članice, da se pridružijo evroobmočju, ko izpolnijo maastrihtske kriterije. Vemo pa, da imajo različne države članice različne pristope. Večina se je že pridružila. Določene države članice, predtem tiste z gibljivimi vresnimi merami, se temu ne želijo spremen, pridružiti, ker za njih to pomeni bistvene spremembe. In oni morajo najprej spremeniti eh, torej te menjave, valutne menjave. In če se želijo pridružiti, morajo bistveno spremeniti svojo politiko. Kar se tiče tudi možnosti evro, oziroma e, izstopa iz evroobmočja, sem že omenil, da morajo države članice o tem razpravljati in to zahtevati tudi v okviru sprememb pogodb, kot je bilo to pri Lizbonski pogodbi in v primeru izstopa iz Evropske unije. Vsekakor pa to ni neka smer, v katero bo Evropska uni, eh, komisija aktivno eh, delala in spodbujala. Hvala lepa. Markus. Hvala lepa, Markus Ferber, ELS. Hvala lepa, dve kratke vprašanje na področju izvajanja evropskega semestra. Kakšni so predlogi in zamisli v zvezi z, obve, z tem, kako bi lahko stopnjo zaveze za eh, priporočila za države tudi povečali. Drugo pa, kakšne um, ukrepe planirate za to, da boste vodilo Small Business Act, eh, namreč da se da prednost malim in srednjim velikih podjetjem, dali končno prednost. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferber. V zvezi z priporočila za države, izvajanje teh priporočil res ni takšno, tako dobro, kot bi ga pričakovali. 10 do 14 odstotkov znašajo ocene, ocena parlamenta je 18 odstotkov. Res pa ni, da ni nekih sankcij, ki so povezane z temi priporočili, niti ne z eh, nameni njihove uresničitve. Zato bi bilo treba okrepiti lastništvo teh eh, posameznih priporočil, kar pomeni, da se je treba tako z državami, članicami kot socialnimi partnerji tudi natančne pogovoriti o teh eh, priporočilih hkrati pa tudi o financiranju strani Evropske unije, zato da se zagotovi, da se to financiranje uskladi z priporočili za posamezno državo. Vemo, da je, obstaja tudi makrokondicionalnost pri teh financiranju strani Evropske unije, kar bi lahko vključili v priporočila. Evropska komisija po prvem krogu je lahko v drugem krogu še bistveno bolj natančna in v teh priporočilih zagotovi tudi določene cilje. In če, se, če neopoštevanje teh priporočil vodi do nekih bistvenih neravnovesij, potem pa obstajajo postopki, ki se jih lahko uh, potem tudi uporabi. Dobro, očitno moram na to vprašanje odgovoriti na bilateralni ravni, ker nima več časa. Hvala lepa. Sedaj pa Ignac Fernandez iz skupine SND. Hvala lepa, gospod Dobrovski. Enotna valuta bi lahko v nekaterih državah vodila do obnašanja kot neki freeriderji. Ampak obstajajo različne drže, tudi take parazitne drže pri recimo plačilni bilanci in če to vodi do netrajnostnih situacij, uh, In če si potem nekdo pridobi tudi prednosti zaradi nelojalne konkurence in ima oziroma so primankljaji eh, proračuna preveliki, to ni pošteno do drugih. Ali se strinjate s tem? Ali mislite, da bi moralo evroobmočje izdati priporočila in jih tudi izvajati. In kako je s priporočilih pri destabiliziranih državah v evropskem semestru? Kaj bi se moralo tu spremeniti? Uh, uh, uh Torej gre predvsem za bilance, se pravi primankljaji v primerjavi z preseški. veliki primankljaji kažejo na to, da so neke težave v državi, težave z konkurenčnostjo, z izvozom in to je zagotovo nekaj, s čemer se je, treb, čemer se je treba posvetiti in ki vzbuja skrb v vsaki posamezni državi. Seveda pa primankljaj v eni državi pomeni presežek v drugi kajti globalna trgovinska bilanca bi morala biti uravnovešena. V tem smislu je jasno, da je nek cilj in tudi ECB, nek, gospodarstveniki so predlagali več spodbud za popraševanje v teh državah. To je zagotovo del enačbe. In ko si ogledamo razvoj evroobmočja, si moramo ogledati obe strani, torej države s primanklajem in kako tega zmanjšati in pogledati tudi države s preseškom in kaj lahko naredimo, da vzpodbudimo povpraševanje v državah s preseškom. To dvoje je jasno povezano. Hvala. Ulrike Tribesius iz EKR, izvolite. Tukaj sem, gospod Dombrovski. Spoštovani gospod Dombrovski, kot nekdani predsednik vlade Latvije veljate kot oseba, ki je v lastni državi izvedla pomembne strukturne reforme. V zvezi s tem me zanima, ali podpirate koncept skupne, evro, skupnega evropskega zavarovanja brezposelnosti ali z uvajanjem trajnostnih transferjev ne eh, nekako potisnemo prvotne loge za težave in jih pred dejansko predstavimo v prihodnost in z neizvajanjem reform dejansko trjujemo brezposelnost. Ali niso države, kot je naprimer Nemčija, kaznovane, ki imajo fleksibilne in robuste delovne trge, ali pa države, kot je Latvija, ki so že izvedli te težke reforme? Kako boste v prihodnosti pospešili izvajanje strukturnih reform in ga nadzirali? Hkrati pa me zanima, katere nadaljne mehanizme transferja želite okrepiti oziroma uvesti. Hvala lepa. Ja, also, uh, Dank für diese, uh, Frage, was die, uh... Hvala lepa za vaše vprašanje. Kar se tiče skupnega zavarovanja za brezposelnost, to je ideja, o kateri se razpravlja tudi v povezavi z fiskalno kapaciteto evroobmočja. ampak treba je tudi jasno povedali, da trenutno ni jasnega konsenza, tudi ne na svetu. Če pa želimo iti v tej smeri, potrebujemo tudi spremembe pogodbe, kaj ti bresleti ne gre. Več solidarnosti pomeni tudi več nadzora in več odgovornosti. Obesta tesno povezani. Trenutno torej ne gre za vprašanje bližnje prihodnosti, morda pa bi lahko spremembo pogodbe razpravljali o tem, kar pa se tiče tega, kar želi storiti nova komisija, pa leta želi zagotoviti, da bo zavarovanje za brezposobnost v različnih državah članicah se res namensko uporabljalo in predvsem za ciljne skupine, ki so posebej problematične, mladi, imamo brezposobnost mladih in pobudo v zvezi z brezposobnostjo mladih, ki jo res moramo daljevati, pa tudi skupina starejših, ki še niso dosegle starosti za upokojitev. Trenutno moramo bolj usmerjeno sodelovati z državam članicam. Hvala. Hvala lepa, Jana Tom, Alde. Hvala lepa. Torej, omenili ste gospod Tyson. Uh, In ona je govorila o socialnih indikatorjih, ki so v slabih eh, odnosih oziroma v slabem stanju. Tudi gospod Juncker je rekel, da je treba okrepiti socialno dimenzijo in da je treba pogledati socialne posledice politik. Glede na vaš odnos z gospod Tyson in z gospodom Junkerjem, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, da je treba okrepiti socialne kazalnike v evropskem semestru? Uh, In kaj pravite tudi na to, da države članice pravijo, da bodo težko um, uresničile cilje v predlaganem času? Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, kako bi to lahko rešili? Hvala. Uh, well, um, so regards, uh, kar se tiče socialnih kazalnikov znotraj evropskega semestra, se v celoti strinjam z izbranim izvoljenim predsednikom gospodom Junkerom, pa tudi z kandidatko za komisarko gospod Tysonovo. Namreč, da je vloga teh indikatorjev pomembna in da jo treba še ukrepiti, to sem tudi sam že danes večkrat izpostavil in veselim se že tesnega sodelovanja tako s gospodom Junkerom, kot tudi s komisarko Tysonovo, da bomo okrepili to socialno dimenzijo in zagotovili, da se ekonomske in fiskalne politike tesneje povezujejo tudi z socialnimi in zaposlitvenimi politikami. Kar se tiče situacij v različnih državah članicah, bi morala biti temeljna zamisel v tem, da je treba vse države članice obravnavati enako. Z uporabo fleksibilnosti v obstoječih paktih stabilnosti in rasti bi to morali početi enotno in s tem zagotoviti, da vse države članice prejemajo oziroma da so vse države članice enako obravnavane. To mora biti vodilno načelo na podlagi take smernic morajo delati tudi države članice, zato da se ve, zakaj se določene strategije izvajo ali ne. Hvala. Sedaj pa gospa Kostadinka Kuneva iz skupine GUE. Spoštovani gospod Dombrovskis, Gospodarskim temam boste dali precejšno težo, zato me zanima naslednje. V državah, v katerih se izvajajo programi za fiskalno sanacijo, se veliko pravic omejuje, eh, vključno s pravico do stavke. Mi lahko odgovorite z da ali z ne. Se strinjate s tem, da se ta pritisk nadaljuje? Trojka v Grčiji je še enkrat zahtevala, da se pravico do izključitve, torej ta znameniti lockout, to prepove ali ukine. Zanima me, kako boste vi kot pristovni komisar pospešili socialni dialog. Ne smete govoriti le o nacionalni odgovornosti držav članic, temveč me zanima od vas, kaj boste vi pripravljeni storiti v zvezi s tem. Evropska unija je določila pomembno prioriteto, namreč zmanjšanje revščine do leta 2020. Vi pa boste kot komisar pristojen za socialna vprašanja, pa tudi za socialna vprašanja v povezavi z evrom. Kako boste podprli državljane in poslance, ki skušajo v državah članicah poglobiti boj proti revščini. Številne države članice pa skušajo to revščino ublažiti tako, kot to počnejo z oziroma zadolževanjem držav. Well, uh, this, uh... Hvala za vaše vprašanje. Kar se tiče držav vključenih v program, prva, prvi korak ki ga moramo narediti v zvezi s trojkami, je ta, da zagotovimo, da predlogi trojk niso preočeni samo iz vidika vpliva na ekonomskega in fiskalnega vpliva, ampak tudi iz vidika socialnega vpliva. To je nekaj, kar je nova komisija odločno pripravljena storiti in zagotoviti konkretne mehanizme, da se bo to zagotovilo. Omeniti ste specifične zahteve strani trojke do Grčije. V tem trenutku vam na to ne morem konkretno odgovoriti. Vsekakor pa bi bil pripravljen o tem bilateralno razpravljati ko se bom natančneje poglobil z zahtevami trojke v različnih državah članicah. Kot podpredsednik za evro in socialni dialog nameravam zelo tesno sodelovati z državami članicami, z trojko in tudi podpirati to prednostno nalogo komisije, zato da bo res se opravila presoja socialnih vplivov pri raznih okrepih. Hvala. Hvala lepa, gospod Bas Eichhold od Zelenih. Hvala. Hvala lepa, gospod Dombrovski, za, vsa dosedanje, za vse dosedanje odgovore. Pravite, da je včasih težko tudi doseči eh, neko stališče v kolegiju, ampak eh, nas zanima, kakšno je vaše stališče. Imam dve konkretni vprašanji, zanima, kakšno je vaše osebno mnenje. Torej, socialni indikatorji, to ste že omenili, hvala za to, ampak pomembno je seveda, ali ste pripravljeni sprožiti korektivne ukrepe, če države članice ne bodo izpolnjeni teh indikatorjev, naprimer, če bo prišlo do nekih prevelikih neenakosti v neki državi. Ali ste pripravljeni tu sprožiti korektne ukrepe? Drugič, kar se tiče evra, mislim, da ste zelo nejasni, kar se tiče. Odpustite, odpuščate odprto možnost za, tega, da se, da, za to, da se zapusti evroobmoče in vaše osebno mnenje je tu zelo nejasno. Zanima me od vas, kakšno je vaše osebno mnenje glede izstopa iz evroobmočja ali vi osebno želite, da vse članice ostanejo v evroobmočju? Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Kar se tiče prvega vprašanja. Glede pomena socialnih indikatorjev. V celoti se strinjam s tem, kar je povedal tudi Marjan Tyson med njenim zaslišanjem socialni indikatorji morajo biti v celoti upoštevani pri odločanju o priporočilih za posamezno državo. Glede tega se v celoti strinjam z gospod Tyson in zelo sem pripravljen podpreti njeno pobudo glede tega. Kar pa se tiče ukrepov, vemo, da priporočila za posamezne države sama po sebi ne sprožajo ukrepov, na to sem že odgovoril. V tem primeru, če pride do nekih prevelikih neravnoteži, so tu drugi ukrepi, ki se lahko uporabijo in pri teh je treba dati socialnemu vdiku bistveno visjo težo. Potem, kar se tiče evra, mislim, da sem bil zelo jasen pri tem, ko sem rekel, da je to nekaj, kar komisija ne bo spodbudila, torej takšne razprave. Če vas zanima moje osebno mnenje, jaz podpiram evro in zelo sem se zauzemal v Latviji v času evrokrize, da Latvija vstopi v evroobmočje in sem tudi kljub zelo slabem mnenju evroobmočju razlagal, zakaj je pomembno, da Latvija vstopi v evroobmoče, zakaj je evro stabilna valuta, zakaj ima evro prihodnost in zakaj je še vedno bolje, da se pridružimo evru, čeprav med krizo in zakaj ima dobro prihodnost in zakaj je dobro, da se države članice pridružijo evroobmoču. Glede tega sem bil vedno zelo jasen in to še vedno sem. Laura Agija, IFDD. Hvala, predsedujoči gospod kandidat za komisarja. Tukaj zgore sem. Govorimo nekaj časa tudi o socialnem dialogu, kajti vaše stališče o evru je sedaj jasno. Veste, da mora socialni dialog vključiti tudi socialne partnerje. Primer iz moje regije, prihajam iz Italije, iz Umbrije. V Umbriji, v Ternju imamo industrijski obrat, ki obstaja že več kot 130 let. Otis je lasnik. 150 delavcev naj, 500 delavcev naj bi tam odpustili. kar pomeni, da bo na stotine ljudi izgubilo svoje jamstvo. In sedaj govorimo o socialnem dialogu. Ali lahko vi tu postanete pravi sogovorec v takšnih situacijah? Ali bo še naprej tako, da, te, da boste te dve stvarnosti, Brusel in Terni, še vedno zelo oddaljeni? Kako konkretno zgleda socialni dialog? Uh, uh, Hvala za vaše vprašanje. Glede socialnega dialoga, seveda vem, da ta poteka na različnih ravneh, vključno na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni. Kar se tiče evropske ravni, je zagotovo tu prostora za krepitev med evropskimi institucijami in socialnimi partnerji veliko in tudi med socialnimi partnerji sami. Mi. V preteklih petih letih so evropski socialni partnerji bili neuspešni pri predlaganju enega enotnega, ene samega enotnega eh, predloga na evropskem na evropski ravni. Na sektorski ravni jih je dovolj, ni pa niti enega, ki bi bil enoten na splošno. Tu je res veliko manevrskega prostora za krepitev socialnega dialoga tudi med samimi socialnimi partnerji in to je nekaj, kar smo pripravljeni in sem pripravljen podpreti. Kar se tiče nacionalne ravni, nacionalni socialni dialog je zagotovo v prvi vrsti v pristojnosti držav članic in socialnih partnerjev. Kaj pa tu lahko Evropska unija stori pri sprejemanju evropskih odločitev, je to, da se da evropske socialne partnerje vključi na področja, ki se nanašajo na njihove pristojnosti. Če razpravljamo o konkretnih družbah in podjetjih v konkretnih državah, so tu nacionalni socialni partnerji in nacionalne vlade tiste, ki morajo o tem razpravljati. Evropska unija mora zagotoviti okvir, ki vzpodbuja socialni dialog in ki vzpodbuja ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Torej gre za manj problematično vprašanje, kot jih eh, ste vi opisali. Hvala lepa, sedaj pa Jeron Leners, EPP. Hvala, predsedojuča, hvala, gospod Dombrovski, da ste tu. No, zdi se mi zelo zanimivo, da ste tu kot zelo uspešen nekdani premijer Latvije. Peljali ste vašo državo iz gospodarske krize v gospodarsko rast v območje. In sedaj imamo tu nekatere poslance, ki pravijo, da ste pravili slabo delo. In tem poslancem bi pravzaprav svetoval, naj vas vprašajo za nasvet in sledijo vašemu zgledu. Glede mojih vprašanj. Eden izmed glavnih izzivov ekonomske monetarne unije je najti način odgovora na asimetrične šoke v državah evromočja, brez da bi ustvarili Evrope stalnih transferjev. Zanimajo me vaše ideje o tem sedanja komisija se je osredotočala le na to, kako vključiti nadomestila za brezposobnost. To ni dobra ideja. Zanima me, če imate druge ideje o tem. Hvala. Uh, okay, uh... Ja, hvala. Seveda vemo, da obstajate vprašanje asimetričnih šokov v transferni uniji, v Evropski fiskalni uniji. To je zelo sporna tema. Tu se stališča močno razhajajo. Ampak obstajajo določene pobude in mislim, da jih lahko sprememo tudi na evropski ravni in to nam lahko pomaga, to lahko pomaga zlasti tistim državam, ki so v težavah. Nekatere pobude že obstajajo, kot recimo jamstva za mlade. Tu imamo tudi pobudo za mlade, ki podpira ta jamstva in tu moramo videti, kako podpreti hitro izvajanje teh pobud in kako razširiti obseg teh programov in kako bi lahko tudi to podaljšali. To je ena izmed najbolj perečih socialnih in socialno-ekonomskih težav. To moramo reševati na evropski ravni. In to je pobuda, ki je res dobra in mislim, da moramo nadaljevati z izvanjem te pobude. Potem glede slajšanja naložb, še enkrat lahko rečem, da se pogovarjamo o tem svežnju, ki znaša 300 milijard evrov, ampak ponovno moramo preučiti, kako bo ta sveža naložb olajšal gospodarsko rast in razvoj vseh naložb državah članicah Evropske unije, zlasti v državah, kjer imamo ta program. Potem imamo Evropski sklad, to je ta transferni mehanizem, ki ste ga omenili, ampak uporabiti moramo ta evropska sredstva na bolj usmerjen način. Tako, da bi spolnevali cilje iz leta 2020, tako, da bi izvali priporočila po državah in da bi se osredotočali na rabo sredstev v smeri rasti in ustvarjanja delovnih mest. Hvala. Hvala, gospa Pervonš Beres, socialisti. Hvala, gospod kandidat za komisarja. Rekli ste, da želite, da evro postane uspešen. Ali to pomeni premestitev? Kaj ti? Vi ste pripravljeni tehnično spremljati tiste države, ki bi radi stopili iz evra? Ali gre pri tem uspehu za makroekonomska neravnovesja? Kaj ti? Dosedanja politika je pripeljala do tega, da je približno več kot 200 tisoč tistih, ki so zapustili vašo državo, zato ker niso videli nobenih inovacij, niso imeli delovnih mest v vaši državi, ki ne bi jo vi menda oživili. Omenjali ste fleksibilnost, pakta stabilnosti, mimo strukturnih reform. Mogoče lahko predstavite druge primere te fleksibilnosti, kar so vaši predhodniki slabo uporabljali. Te funkcije komisarja. Na koncu ste rekli, da je prišlo do političnih napak v vaši državi v okviru vaših odgovornosti. Zanima me en primer politične napake, ki recimo vi ne bi ponovili še enkrat. Uh, ja, tad šeit atkal bija vismaz uh, trīs uh, jautājumi. Uh, ta zadnja motva. Pravzaprav bilo, so bila to tri vprašanja. Razpravljali smo o Latviji in zato vam bom odgovoril v svojem jeziku, kar se tiče krize v Latviji. Še enkrat. Vlado sem prevzel v trenutku, ko smo že dosegli najnižjo točko krize gospodarska rast je padla na minus 14 odstotkov. Mednarodni denarni sklad je že uvedel program in vladala je opozicija. Mi pa smo postavili cilj, namreč čim hitreje doseči gospodarsko rast. V enem letu smo dosegli številke, ki so bile zelo pozitivne spodbujali smo gospodarstvo, izvoz, investicije in s temi ukrepi nam je uspelo doseči situacijo, v kateri je bi latvijsko gospodarstvo postalo eno od najhitreje rastočih. Torej, problem je treba rešiti, rešiti pa ga je treba aktivno. But, uh, Če boste imeli še eno vprašanje, lahko porabim še dve minuti za to, sicer pa lahko to rešimo dvostransko, to je zelo pomembno vprašanje. In ja, imamo fleksibilnost in stabilnost v paktu rasti in to se lahko uporabi, ja. Če imate potem še eno vprašanje dodatno, lahko za to porabim dve minuti ali pa se dvostransko pomenimo. Oprostite. Okay. Niste odgovorili na nobeno vprašanje. Gospa McIntyre, EKR. Prosim, hvala. Gospod Dombrovskis. Tu sem. Kot ste že rekli, se zavedate dejstva, da so mehanizmi socialnega dialoga na evropski ravni zelo drugačni od socialnih dialogov in teh mehanizmov na nacionalni ravni. Socialni partneri imajo pravico, da spremejo evropske kolektivne sporazume, ti pa imajo lahko pravne učinke svetu ministro. Če socialni partneri sklenejo sporazume, lahko svet te predloge spreme ali zavrne, ampak jih ne more spremeniti. Na zadnjem plenarnem zasedanju, zadnjem mandatu, smo sprejeli poročilo odbora za poslovanje z naslovom, kako lahko Evropska unija ustvari dobro okolje za podjetja in start-upe za ustvarjanje delovnih mest. Med drugim je to poročilo pozvalo socialne partnerje naj sprejmejo orodja pametne uredbe, so da bi povečali rabo, ocen učinko pri ocenjevanju. Potem pa imamo tu še nekaj zakonodajnih predlogov glede odbora za oceno učinka. Ali ste pripravljeni preučiti, kako bi lahko dogovori socialnih partnerjev zajeli ta orodja na evropski ravni? Hvala. Well, uh, this, uh, so, regard... Hvala za ta vprašanja. Glede pogovorov socialnih partnerjev, gre tu za pravice socialnih partnerjev. Ti lahko spremijo avtonomne sporozume horizontalno, na evropski ravni ali pa na sektorski ravni, ker gre za spremenje takšnih avtonomnih dogovorov. No, ko ti enkrat obveljajo in ko socialni partnerji to želijo prenesti v zakonodajo, mora komisija delati v tej smeri ampak jasno je, da potrebujemo oceno učinka avtonomnih sporozumov, kot tudi oceno učinka katerih koli drugih zakonodajnih predlogov. Zato, da bi lahko zajeli različne vidike, ekonomske, socialne, zakonodajne, da bi lahko na koncu imeli uravnotežene predloge in uravnotežene rezultate. No, vsekakor sem pripravljen delati skupaj z gospod Tajsnovo, kandidatko za komisarko, zato da bi preučila to poročilo odbora za poslovanje in da bi videla, kako bi lahko šli iz tega sistema avtonomnih sporazumov naprej skupaj z ocenami učinkov. Hvala. Ula Turnes, Alde, prosim. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz imam vprašanje o tem socialnem dialogu. Doslej sem zelo zadovoljna z vašimi odgovori glede pomembnosti socialnega dialoga, ampak rada bi omenila to, kar se je zgodilo na plenarnem zasedanju julija, ko je gospod Juncker, kandidat za predsednika komisije, rekel, da menim, da je treba imeti minimalne plače v vseh državah članicah in da bo deloval v tej smeri. Ampak glede na pogodbe in, ko ste že sami rekli, so plače v pristojnosti držav članic. Zato vas sprašujem, gospod Dombrovskis, katere ukrepe boste sprejeli, da boste zagotovili, da bo socialni dialog skupaj s pristojnostmi socialnih partnerjev pri pobudah komisije poštevan, tudi pri področju minimalnih plač. Hvala za to vprašanje. Glede minimalnih plač v vseh državah članicah. Je to prav gotovo predlog kandidata za predsednika komisije gospoda Junkerja in to tudi posem podpiram. Gre za to, da bi morali spodbujati vse države članice, da bi določile minimalne plače. To lahko storimo preko priporočil za države in tudi preko dialoga z zadevnimi državami članicami. Sveda se povsem zavedamo, da imamo različne modele socialnega dialoga v nekaterih državah, zlasti v skandinavskih državah, imamo zelo močen socialni dialog. Tam obstaja ta tendenca, da minimalne plače določajo socialni partneri. Tako da prav gotovo ne bomo šli zopr to odločitev teh socialnih partnerjev, če obstaja konsens med partnerji, da tega ne potrebujemo. Ampak nasplošno pa bi Evropska komisija rada spodbudila države članice, da ja, imajo minimalne plače tako. Uh, I'll give the floor to Edward. Edward Kukan, LS. Okay prosim. Hvala, predsedujoča, gospod komisar. Spomnim se enega izmed vaših pisnih odgovorov, v katerem ste zapisali, da boste spodbudili države članice, da so njihovi trgi dela bolj vključujoči, odzivni in odprti. Vsi vemo, da se evropsko prebivalstvo stara. Na to bi rad spomnil. In zagotoviti moramo tistim, ki so starejši več kot 50 let, da ne bodo diskriminirani na trgu dela, če so še gospodarsko aktivni. Kako bi vi zagotovili, da bodo ti ukrepi upoštevani? Glede na to, da se prebivalstvo stara in kako lahko zagovite tudi učinkovito sodelovanje s socialnimi partnerji na tem področju. To so moje vprašanja. Želim vam veliko uspehov pri vašem prihodnjem delu. Hvala, gospod Kukan. Ja, glede trgodela in staranja. Staranje je nekaj, kar predstavlja enega zmed največjih izzivov pri ekonomskem in socialnem modelu Evropske unije. Jasno je, da je lažje obdržati socialni model, če število prebivalstva narašča. In sicer s trajnostno starostno strukturo, kot pa če imamo prebivalstvo, ki se stara. Tako da je jasno, da moramo preučiti, kako sprejemamo naše socialne sisteme, kako oblikujemo naše sisteme zaposlovanja in kako lahko to prilagodimo realnosti staranja evropskega prebivalstva. In to je zelo pomembno. Pomembno je, da res spodbujamo prebivalce, da ostanejo na trgu dela, če lahko, in da jim damo tudi ciljno smereno podporo. Zlasti tistim, ki so v dobi pred pokojnino in ki imajo težave pri iskanju službe, tako da imajo možnosti in da se lahko ponovno usposobijo za kaj drugega, seveda odvisno od njihove starostne skupine in odvisno od možnosti na trgu dela. Tako da se lahko ti res zaposlijo in so tako dolgo, kot se le da, aktivni na trgu dela. Ampak to predstavlja zelo resne izzive in te izzive bomo imeli v prihodnih letih, desetletjih, stali bodo z nami in vsi moramo delati skupaj, da bi našli politične odgovore na te izzive. Hvala. Zdaj pa Juta Steinruck, skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Dodatno vprašanje, kar se tiče direktive na potitvi delavcev. Kaj nameravate storiti tukaj, da bi bolje ukrepali, morda nisem dobro razumela. In potem gospod Tyson je zagotovila, da bodo socialni ekonomski indikatori upoštevani v evropskem semestru enako pravno, enako vredno. Govorili ste o okrepljenem upoštevanju teh indikatorjev, kdo ima prav, vi ali gospod Tyson. In potem okvirni sporozum socialnih partnerjev tega niste posredovali, nismo posredovali svetu, strani komisije, čeprav je bilo podpisano in tukaj se izpostavlja vprašanje socialnega dialoga, se postavlja pod vprašanje na evropski ravni. Kdaj boste ta sporazum predložili svetu? Uh, uh okay, uh, sem ga mislil. Hvala, gospa Steinruck. Zastavili ste mi tri vprašanja. Najprej glede napotitve delavcev glede direktive, ki se ukvarja s tem. Strinjam se s tem, kar smo slišali na zaslišanju gospe Tyson. Evropska komisija bo imela ciljno usmiren pregled direktive na potviti delavcev, zato da bi reševali tveganja, ki so povezane s socialnim dumpingom. To obsega recimo ta področja opredelitve ali tolmačanja minimalnih plač države gostiteljice. Tu gre tudi za določene vrzeli, ki predstavljajo možnosti za izogibanje ali pretirano tolmačenje določb. Vsekakor posem podpiram to pobudo, gospe Tyson in podpiram jo bom pri njenem delu. Glede socialnih in gospodarskih kazalnikov, tem so me enkrat že vprašali in še enkrat lahko rečem, da se popolnoma strinjam s predlogom Marian Tyson. Pripravljen sem to podpreti, ko bo prevzela to funkcijo. Če tega nisem povedal, točno z istimi besedami kot Marian Tyson se upravičujem. Potem, glede frizerjev. To je zapleteno vprašanje. Tu gre za sektorske avtonomne dogovore in Na zahtevo socialnih partnerjev Evropska komisija pripravila potrebno zakonodajo na tem področju in pripravljena je to začeti izvajati. Istočasno pa smo že prejeli zahtevo desetih držav članic, da bi to ustavili tudi v parlamentu. Je jasno, da ni univerzalnega dogovora v vseh skupinah. Tako da mislim, da moramo delati skupaj z državami članicami, da bi poskrbeli, da ko bomo šli naprej s tem zakonodajnim aktom, bo to pravzaprav tudi sprejet, kajti deset držav je to sedaj zavrnilo, med njimi imamo tudi tiste države, ki običajno niso tiste, ki bi sumile, da prihaja do socialnega dampika takšne vrste. Hvala, Otmar Karas, Eles, prosim. Ja, te zignite. Hvala lepa kandidat za podpredsednika, prisrčno dobrodošli. Hvala lepa tudi za to, da ste sklepe parlamenta, kar se tiče skupnostne metode, glede odzivov na krizo, podprli, tudi kar se tiče trojke. To je najpomembnejši instrument, kajti tam potem imamo socialne pravice za državljane in jih lahko tako tudi uveljavimo. Zanima pa me, kateri bodo naslednji ukrepi za poglobitev EMU, zato da bo lahko sprejela odgovornost za evro in ali bi si lahko predstavljali, da bi študija, ki ste jo napovedali, bila podlaga tudi za socialni dialog. Okay, uh, you, Dobro, hvala, gospod Karas. No, to je kar nekaj vprašanj, ki ste mi zastavili. Verjetno bom začel na sredi. Ali je sem postaja Evropski monetarni sklad? Na začetku smo imeli nekaj razprav o tem, da bi imeli Evropski monetarni sklad, ampak zadnje čase nič ne slišimo o tem. ESM imamo in sedaj bi se morali srednjeročno bolj osredotočiti na to, da bi ESM prinesli v okvir metode skupnosti. Sedaj je to na ravni medvladnih dogovorov in tu bi morali pogodbe spremeniti za to, da bi to vključili v metodo skupnosti, pa tudi v okviru splošnega pristopa, in to sem povedal vodoma, bi morali delati v tej smeri skupaj, kolikor se le da, ampak seveda v okviru metode skupnosti. Veliko je teh medvladnih zadev, ki smo jih imeli v mestnem času in pravzaprav bi vse te zadeve morali prenesti v metodo skupnosti. To zadeva tudi vprašanja glede makroekonomskega upravljanja. O tem sem že govoril in gre za zelo zapleteno vprašanje. Sedaj imamo različne ravni in različne postopke pri makroekonomskem upravljanju. In res bi morali skušati usmeriti vse te postopke, da bi imeli bolj univerzalen, celovit in lažji način razumevanja tega okvirja. to moramo storiti pri tem pregledu makroekonomskih praks in seveda tudi v tesnem sodelovanju z našimi socialnimi partnerji. Hvala. Hvala. Agnes Jongeriju, skupina socialist in demokratov, prosim. Hvala, tu sem. Nizozemšnji bom zastavila vprašanje. Gospod Dombrovskis prej ste omenjali o uravnoteženosti med gospodarsko in socialno politiko. No, tu izhaja moje vprašanje. Nedavno smo videli vse več izjav Evropskega sodišča in sicer v smeri ekonomske liberalizacije, istočasno naj bi trpele socialne pravice in socialni napredek. Vse več je takšnih izjav. Nedavno smo imeli tudi zelo pomembno sodbo. To je tudi zelo zaskrbljujoča na sodišču. In sicer je šlo za to, da ne gre za priznavanje minimalnih plač za delavce. Sodišče je reklo, da je to nemogoče, da gre tu za protislovje, če imamo v mislih pravila o ekonomski liberalizaciji zlasti, če gre za podjetnike iz drugih držav članic. In vedno bolj vidimo takšne prakse delodajalcev, in to so nezaželjene prakse, glede ur dela, glede neodvisnosti in tako naprej. Torej, vse več je takšnih težav. In kako boste vi reševali to vprašanje? Po eni strani imamo temeljne socialne pravice, po drugi strani imamo gospodarske svoboščine. Kako boste spravili oboje in kako boste izvajali protokol o socialnem napredku. Uh, uh, uh, Hvala za to vprašanje. Glede razvojev na trgu dela. V nedavnih letih in celo desetletjih smo videli nek dvotirni trg dela. Menili ste kar nekaj novih eh, idej, recimo pogodbe z nič urami, potem lažne zaposlitve in vse to zato, da bi se izognili zakonodaji o delovnih pogojih. In to je nekaj, kar moramo reševati. Seveda, sodelovanju z državami članicami, da bi izboljšali prožno varnost na trgu dela. Istočasno pa moramo preučiti vse vrzeli, ki obstajajo in ki se izrabljajo za to, da se nekdo lahko izogne zakonodaji na trgu dela. In ta lažna zaposlitev recimo predstavlja hude težave in tega je vedno več. Tako da smo pripravljeni delati na tem in pripravljeni smo preučiti, kako narediti trge dela bolj poenotene, da ne bomo imeli dvotirne trge dela, kjer bodo nekateri zelo dobro zašin, druge pa sploh ne. Glede sodbe Evropskega sodišča, pa kot predstavnik Evropske komisije verjetno ne moram komentirati ali to postavljati pod vprašaj, te sodbe Evropskega sodišča. Mislim, da moramo spoštovati Evropsko sodišče in izvajati moramo te sodbe, istočasno pa moramo pravčiti, kako izboljšati naš okvir zakonodaje. Hvala lepa. Sedaj pa Ivana Maletič, LS. Zahvaljujem predsedavajoča. Hvala, gospa predsedujoča gospod Dombrovskis. Zelo sem vesela, ker ste prav vi kandidat za podpredsednika Evropske komisije za ekonomsko in socialno politiko. Tu sem, tu sem, pozdravljeni. Torej za ekonomsko in socialno politiko. Kaj ti imate potrebne izkušnje in tudi znanje? Kot nekdani latvijski premijer ste pokazali, da imate tudi potreben pogum in odločnost. Sodelovala sem z nekaterimi strokovnjaki, iz vaše države, ki so pri pogajanjih pomagali v, na Hrvaškem pri izvanju reform, ker smo uporabili tudi evropske sklade in videla sem, da ste zelo profesionalni in da je celotna latvijska administracija tudi zelo strokovna in čestitke za to. Sedaj pa dve vprašanje z moje strani v angliščini. Kako nameravate doseči boljše povezovanje med specifičnimi priporočili za države in uporabo strukturnih skladov in drugič, ali imate kakšno zamisel, kako bi razrešili težave s plačili iz evropskega proračuna državam članicam, ker je to ena od ovir za naložbe in rast. Hvala lepa. Uh, uh, okay. uh, thank you for those... Hvala lepa. Kar se tiče boljšega povezovanja priporočil za države in kohezijsko politiko to je sedaj že nekaj, kar se počne. Države članice se pogajajo o svojih partnerskih sporazumih in operativnih programih s komisijo. Ena prednostnih nalog komisije v teh pogajanjih je, da zagotovimo, da je kohezijsko financiranje tako, da spoštuje priporočila po državah članicah in da cilja k temu, da zagotovimo boljši gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Prav tako pa imamo tudi socialni vidik. Komisija vedno izpostavlja tudi vlogo Evropskega socialnega sklada in možnost, da se ukvarjamo s socialnimi težavami prek tega sklada v državah članicah. Kar se plačil tiče, tukaj gre to prek mojih pristojnosti, to je bolj za kristalino Georgijevo, je pa jasno, to, s čimer se soočamo, je resna težava, blokade plačil in poskusa, da bi tako pri plačilih kot pri obveznostih pri letnih proračunih šli pod pragove, ki so bili dogovoreni v večletnem finančnem okviru. In ker je med, večletni finančni okvir med institucionalni sporazum, moramo ustrajati tako komisija kot parlament pri tem, pa tudi svet v bistvu mora spoštovati ta sporazum moramo torej ustrajati, da ne bo prišlo do te krize s plačili. To je zelo resno vprašanje. Hvala lepa. Javier Lopez. Hvala lepa. Javier Lopez, SND, prosim. Buenas tardes. Como usted. Um... Kar se tiče reformnih načrtov trojke v zadnjih letih, To je vodilo do drakonskega vrčevanja na področju javnih financ in to je vodilo tudi do katastrofalnih socialnih učinkov v nekaterih državah. Štiri leta tega smo že videli. Veliko držav je na slabšem, kot so bili pred štirimi leti. Gospodarsko gledano Španija je jasen primer. Vse to pa je bilo uveljavljeno brez kakršnega koli demokratičnega nadzora. Gospod Juncker se je med uvodnim nagovorom zavzel za to, da bi reformne načrte tudi pregledali in ocenili na pritisk moje skupine, predvsem moje konkretno vprašanje, kakšni bi bili ti evalvacijski načrti na socialni ravni, konkretno in drugič, ali nam lahko danes zagotovite, da ne bodo to samo besede, da boste to udejanili in tretjič, če bo prišlo do evalvacije in če bomo ugotovili, da je prišlo do negativnih družbenih učinkov, boste potem umaknili predloge, če bi do tega prišlo? Uh, ja, podes pri us, uh, ja, tajem. Uh. Hvala lepa za vaše vprašanje. Predvsej smo že slišali, v dosedanjih razpravah o tem, kako prebrodimo krizo in katere odločitve je potrebno sprejeti v okviru trojke ali pa tudi ne in kako to vpliva na zaposlovanje ter kako potem te odločitve vplivajo na socialne vidike. Cilj komisije je popraviti takšne okoliščine, pri sprejemanju odločitev se ne upošteva samo fiskalnih vplivov, temveč tudi socialne. To je zelo. To so zelo jasne besede novoizvoljenega predsednika Junkerja, tudi gospa Tyson je govorila v podobnem tonu. Naj pa dodam še sam, da podpiram to obljubo, dejaven bom, da to ne bo stalo samo na papirju. Hvala lepa. Thank you. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa Heinz Becker, ELS. Hvala lepa. Predsedajoča, spoštovani kolega Dombrovski, kot avstrijski član odbora Impel, pozdravljam to, kar ste dejali glede socialnega dialoga in tudi kar ste dejali glede vloge socialnega partnerstva v prihodnosti v okviru evropske politike. Veliko težav na področju socialne politike v EU pa ležijo v subsidijarnosti. In sicer je potem to pristojnost držav članic ravno zaradi subsidijarnosti. Si lahko predstavljate večjo evropsko učinkovitost, da bi se kaj naučili med sabo, da bi se iz najboljših praks kaj naučili, ko določena država članica kaj dobro počne, da bi potem druga država potegnila pozitivne zaključke kot konkretno posledico in obvezojočo ureditev za evropsko politiko. V Latviji ste to izvedli v praksi. Uh, uh, Hvala lepa za ta vprašanja kar se tiče subsidijarnosti, je predvsej jasno, da je to eno, eno od glavnih načel delovanja Evropske unije. Samo tiste odločitve, tiste vprašanja, ki jih lahko najbolje rešimo na evropski ravni, se dejansko rešujejo na evropski ravni. Samo tiste vprašanja, kjer je dejansko dodana vrednost. In gotovo je namen komisije, da se načelo subsidijanosti drži v celoti. Kar se tiče izmenjave najboljših praks, ko prevzemamo izkušnje drugih držav članic, pa je to nekaj, kar Evropska komisija aktivno spodbuja, tudi številnimi pobudami, naprimer glede usposobljenosti, glede profesionalnega poklicnega izpopolnjevanja, avstrijski in nemški dualni sistem sta nekaj, kar je lahko za zgled drugim, vajeniški sistem, to si lahko ogledajo druge države ali bi lahko to morda uporabile tudi same. Ena glavnih težav, s katero se soočamo na trgu delovne sile, so tudi vprašanje neizpolnevanja zahtev, sposobljenosti trga delovne sile. Trg delovne sile včasih zahteva drugačno sposobnost, kot jo dejansko imamo. Potrebujemo boljšo povezavo med usposobljenostjo in zahtevami trga delovne sile. Hvala lepa. Hvala lepa. Pirinski S in D, prosim. Hvala lepa kandidat za podpredsednika. Direktiva o odgovornosti podjetij z samo enim zaposlenim je del svežnja za upravljanje in tukaj pravzaprav sploh nimamo jamstev za temeljne pravice za delavce, pravice do obveščanja, do posvetovanja in do sodelovanja pri upravljanju sestankih sveta družbe ali upravnega sveta. Ali boste v tem primeru, če boste ugotovili, da prihaja do velikih pomankljivosti, umaknili ta, to direktivo in pripravili konkretne predloge, kako bi ta, to nevarno vrzel v tem osnutku direktive odstranili in ali boste tudi ocenili posvetovanje med socialnimi partnerji, ki so že zelo razvita in če ne bo celovitega dogovora, da so zaščitene pravice delavcev, boste to umaknili? Uh, so, uh, Hvala lepa. Kar se tiče temeljnega načela nove komisije, to je bilo že kar nekakrat omenjeno, želimo okrepiti doslednost med ekonomsko in socialno smerjo vidikoma, da bi zagotovili zaščito med drugim tudi delojemalcev. Opravičiti se moram. Ne bom mogel podati pripomp glede specifične direktive. Si bom pa to ogledal bolj podrobno in se posvetoval tudi s kandidatko Tyson, komisarko za poslovanje in socialne zadeve. In če obstajajo takšne nevarne verzeli, ki ste jih odkrili, potem mislim, da bi lahko komisija tudi umaknila ta predlog. Novo izvoljeni predsednik Juncker je dejal, da vidi možnost tudi v okviru programa REFIT, kar se tiče priprave boljše zakonodaje, da tudi umaknemo kakšen predlog, zakonodajni predlog, če je to potrebno. In gotovo si potem moramo v tem specifičnem primeru to ogledati. Se pa še enkrat opravičujem, ne morem podati resničnega pravega komentarja glede te direktive skupaj s kandidatko Tyson, pa si bo to vprašanje ogledala. Hvala lepa. Da, lahko vam seveda potem kasneje dvostransko podam bolj poglobljen odgovor. Pavanova. Hvala lepa. Sedaj pa Parvanova, ELS. Uh, Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Tukaj sem. Veseli me, da ste tukaj kot kandidat za podpredsednika, ker nekajkrat so se srečali že na vrhih ELS in ste nakazali, kako dobro ste pri učinkovitosti izvajanja politik in tako ste tudi lahko sprejeli evro. Moja država Bolgarija bi želela slediti temu pozitivnemu zgledu in to je bilo tudi vidno včeraj na nacionalnih volitvah v Bolgariji, ko je proroška struja premagala nasprotnike. In potem tema, ki je ključna ne samo za mojo državo, temveč za evropski projekt na splošno. Grožnja tako imenovane Evrope dveh hitrosti. To že kar nekaj časa visi nad EU, še prav posebno od finančne krize in od nadaljne integracije evroobmočja. Kako lahko zagotovite kot podpredsednik, da ne bo Evrope, kjer bi evroobmočje se naprej razvijalo, EU pa bi se razkrajala? In kako boste zagotovili, da bodo države članice lahko imele dovolj besede tudi pri zadevah, ki zadevajo njihova gospodarstva. Hvala lepa. V vodnih besedah sem omenil potrebo potem, da se EU razvija kar se da kot celota vseh 28 držav članic. Prav tako sem omenil potrebo, da mora evroobmoče ostati odprto za nove države članice. Prav tako je potrebno ohraniti učinkovito delovanje skupnega trga Evropske unije. To pomeni vseh 28 držav članic, kar pomeni seveda, da obstajajo politike in vprašanja, ki zadevajo evro območje, kajti te države pač imajo skupno valuto, vendar pa istočasno evro območje ne sme postati nekaj ekskluzivnega, nekaj, kar bi spodkopavalo skupni trg Evropske unije. Te odločitve, kar se tiče skupnega trga, morajo biti sprejete na ravni 28 terice, to je popolnoma jasno. In nova komisija se bo držala tega načela. Hvala lepa. Hvala lepa. Rodriguez, SND. Um, uh, Gospod Dombrovskis, mislim, da če resnično želite prebesti krizo, potem moramo spremeniti prednostne naloge. In mislim, da je ključna prednostna naloga za naslednje obdobje ustvarjanje delovnih mest in investiranje raje kot hitra fiskalna konsolidacija. Torej, moje vprašanje. Ali se lahko zavežete k temu, da boste imeli te glati glavni prednostni nalogi? naložbe in ustvarjanje delovnih mest za obdobje do naslednjih specifičnih priporočil za države in ali, ali nam lahko razložite, kako boste uporabili instrumente, ki so ogrejeni za prožnost v paktu za stabilnost in rast, da bi zadostili temu namenu. Hvala lepa za to dodatno vprašanje. uvodoma sem jasno povedal, da je neposredna prednostna naloga nove komisije so investicije, rast in delovna mesta. To je področje, na katero se bomo osredotočali tudi pri naslednji, naslednjem pregledu po državah. To je Junker jasno že povedal in pa tudi drugi komisarji. Kar se tiče prožnosti znotraj pakta za stabilnost in rast, vemo, da imamo kar nekaj področji, kjer lahko to prožnost uporabimo. Lahko uporabimo tudi izjemo pri preventivnem orodju, ko je realna rast države pod nič odstotki. Prav tako imamo potem klauzulo o slabih časih ko gre za negativno blagovno menjavo, ki je med nicelena do minus 4 odstotke. Potem lahko uveljavimo določene varovalne klauzule. Potem imamo tudi še druge sklepe in orodja, kjer, ki jih lahko uporabimo pri obeh možnostih pa imamo tudi klauzulo o izjemi, naprimer, če pride do velikega poslabšanja, potem se lahko prilega vse skupaj znotraj EDF ali pa znotraj ETO. In potem so še druga področja prožnosti, vendar pa Jasno je, da ta prožnost obstaja znotraj tega pakta in nova komisija bo to uporabila. Vendar pa moramo to uporabiti enako za vse države članice. Hvala lepa. In gospod Langen, ki je še zadnji, prosim. Hvala, gospod Dombrovskis. Dokazali ste, da lahko prepričate z dejavnostmi v lastni državi. Reforme in varčevanje je vodilo do rasti in do preobrata. Recepti, ki smo jih tukaj slišali, evroobveznico na dano zadolževanje in danes se sliši, da naj bi izkoristili um, ISM, e Evropski. To so vse obljube, ki ne bodo pomagale. Rad bi vas vprašal isto, kot sem vprašal gospoda Moskovičija kako vidite v primeru konflikta, kjer naj bi se uporabil šesti člen. Namreč to, da lahko z gospodom Moskvičem samo skupaj pred, podate predloge. Uh, Potem vprašali so vas, če se zauzemate za izstop iz evroobmočja. Zato je treba spremeniti pogodbo, to je res. Ampak član evroobmočja, to je ena mojih najljubših tem, mora biti naprimer Švedska, ki izpolnjuje vse pogoje, ki pa se politično temu upira. Kako boste poskrbeli za to, da bo tudi tam, kjer so pogodbe jasne, evroobmočje raslo? Well, um, uh, so, uh... Še enkrat hvala za vaše vprašanje. Delo z gospodom Moskovičem bova usklajevala, zagotovo nameravava delati kot ekipa, tesno bova sodelovala in svojo vlogo vidim tu kot koordinator, ne kot nadzornik ali nekdo, ki bo skušal delo komisarja upravljati na mikroravni. Z kandidatom za komisarja Moskovičem sva se že pogovarjala o številnih vidikih, tudi o predstavitvi na vzven in o skupni predstavitvi predlogov politik, kjer bo jas, jasno je, da bo komisar moral opravljati svojo delo. Zelo zgodaj pa se bo moral vključiti tudi podpredsednik, zato da bo to rešilo lahko za skupne predloge in skupaj bo morala usklajevati načela in ekipe bo sta morali sodelovati pri pripravi natančnejših opisov, kot je povedal tudi gospod Juncker, da bodo te predloge morali biti dani že zelo zgodaj. Kar se tiče držav izven evroobmočja, vključno za Švedsko, vemo, kakšna je situacija na Švedskem, vemo, kakšen je negativen rezultat bil referenduma in vemo, kaj pogodba pravi glede tega. Jasno pa je, da komisija nikogar ne more prisiliti, da vstopi v evroobmočje. Evroobmočje bi moralo biti odprto, mora biti pripravljeno sprejeti nove države članice, ne moramo pa nikogar siliti, da vstopi, ki tega ne želi. Hvala. Um, as is weird, I could say an extra thank you to that. Kot švedinja lahko rečem hvala za vaše besede. Predvsem pa hvala vsem poslancem in poslankam za zanimiva vprašanja. Hvala gospod Dombrovski za vaša, vaše odgovore. Sedaj pa vam dam pet minut za kratko zaključno izjavo. Pet minut torej do zaključka tega sestanka. Izvolite, beseda je vaša. So, uh, honorable members of Spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi, najprej bi se vam rad zahvalil za to priložnost za izmenjavo mnen v zvezi s številnimi vprašanji, ki sem jih prijel in ki zahtevajo še nadaljne delo. Vsekakor sem pripravljen zelo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, saj sem tudi sam evropski poslanec. In želim si, da skupaj pogledamo, kako se lahko zoprestavimo izzivom. Dogujem vam še en odgovor, ki ste me ga vprašali in sem prejel kritike, ker ga nisem mogel odgovoriti v roku dveh minut v zvezi z napakami v Latviji. Pri spopadanju s krizo. Mislim, da nekaj odgovorov najdete tudi v priporočilih za države za Latvijo. Številne, številna področja so, kjer so priporočila, recimo tudi na energetskem področju, ki, zelo, ki ima zelo velik geostrateški pomen. Potem so tu priporočila v zvezi za spremembo obdavčitve, krepitvijo pravosodja, pri tudi reševanju vprašanj nesolventnosti. Ta priporočila so pokazala na določene pomakljivosti, ki bi jih morala Latvija obravnavati in upam, da bo nova vlada, ki jo pravkar oblikujemo, saj smo imeli pred dvema dnevoma volitve, torej da bo nova vlada pripravljena tudi se lotiti teh priporočil in da se bo lahko lotila tudi teh zelo resnih izzivov, s katerimi se Latvija sooča. Kar se tiče dela novega komisarja, moram oziroma nove komisije, moram spostaviti, da gre za novo strukturo, torej ni še vse natančno izpiljeno do najmanjše podrobnosti, ampak po posvetih z kandidati lahko rečem, da uh, smo pripravljeni sodelovati kot ekipa, saj tako tudi moramo delati. Saj tudi kandidati za komisarje seboj prinašajo različno politično ozadje. Vendar pa moramo priti do rezultatov, s katerim bo Evropa napredovala in moramo se ukvarjati z vprašanji, ki ljudi dejansko skrbijo. To je vprašanje gospodarske rasti, zaposlovanja, regionalnega razvoja in evropskega ekonomskega in socialnega modela. Torej še enkrat hvala lepa za to zaslišanje in veselim se že tesnega sodelovanja tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Še nekaj pripomp v zvezi z nadaljnim postopkom. Skupna ocena s predsednikom Ekona in koordinatorji bo potekala ob 19. uri v dvorani ASP. P3G2. Tu bomo skušali upoštevati vse posamezne pomislike tudi v pismu, v evalvacijskem pismu. In osnutek na podlagi današnje razprave bo krožil tudi, bomo razširili tudi danes zvečer. O, do 9. 7. oktobra lahko pošljete priporočila oziroma pripombe in samo en koordinator iz skupine je kontaktna oseba za pripombe. In koordinatorje prosim, da pridejo sem, da se bomo lahko pogovorili o tem, kaj bomo sedaj naredili v odboru za zaposlovanje. Torej, koordinatorji odbora za zaposlovanje, prosim, če pridete k meni. Hvala, gospod Dombrovski, hvala vsem poslankam in poslancem, članom obeh odmorov, odborov ki so zastavili zelo inteligentna in zanimiva vprašanja. Hvala.